Muy buenos días. Muy... Dobar dan, usam. Good morning, everybody. Good morning. Torej, dobar dan ali pa dobro jutro. Treba bi bilo začeti, kajti kot je to običaj, imamo zelo natrpan dnevni red. In Naj začnem s tem, da vse spomnim na to, kako pomembno je držati se določenega časa. Začeli bomo z običajnimi obvestili predsednika in sicer v zvezi z nekaterimi spremembami v dnevnem redu. Ker zadela glasovanje o poročilu gospe uh, Majer o napadih na uh, internet, o predlogi sprejem se bom pogovarjal, ne bom pa glasovali. Potem, kar zadeva poročilo Demelo o evropskem nalogu za prijetje, tega smo tudi predstavili na kasneje, kaj ti poročevalec ne more danes piti z nami. Potem mnenje gospe Henkis o zaščiti kritične informacijske infrastrukture, uh, bo na dnevnem redu danes do povdne, kajti včeraj o tem niste ali niso mogli razpravljati. Ob 11.15 bomo o tem razpravljali. Naslednja točka. 9. februar. Takrat so koordinatorji odobrili eh, pripravo poročila na lastno pobudo o situaciji na Mačarskem in so eh, povabili tudi Svet Evrope in eh, Beneško komisijo, da se v zvezi s tem izjasni, da seveda je bila ta odločitev sprejeta v skladu z ustrezno točko poslovnika oziroma členom poslovnika. No, ta sestanek koordinatorjev naj bi bil danes ob desetih, ampak zaradi sprejetja v plen, na plenarnem zasedanju resolucije o zadnjih dogodkih na Mačarskem. Gre za 16. februar za plenarno zasedanje v Strasburu, kjer je bilo to sprejeto, torej pred dvema tednoma. Torej, glede na to menimo, da odobritev tega v odboru ni več potrebna, kajti na plenarnem zasedanju se je parlament že odločil o tem. To točko smo torej umaknili z dnevnega reda, kajti koordinatori skleni, so sklenili, da mnenje odbora ni več potrebno, kajti plenarno zasedanje o tem že odločilo. Namreč o tem, da bomo imeli posebno resolucijo o političnih dogodkih na Mačarskem. In končno, gospa Gebhardt, njeno eh, mnenje o premoženskih razmerih med zakoncema in eh, poročilo gospoda Cashmana o premoženskopravnih posledicah registriranih partnerskih skupnosti, to je predstavljeno na 21. marec. Torej, začeli bomo s eh, točko dnevnega reda številka 9, to je prva vsebinska točka. Ponovno vas prosim, da ne pozabite, da se držite natančno in točno časovnega okvira. Kajti, danes bomo zasedali dopovdne, zasedali bomo tudi popovdne, vmes pa bo potekal sestanek koordinatorja in sicer ob 12.30. In če hočemo uh, upoštevati tudi čas, ki ga imajo na voljo koordinatori, moramo vsi se držati določenega časa. Torej, sedaj pa res prehajamo na točko številka 9. Gre za spremembo zakonika o šengenskih mejah in za konvencijo o izvajanju šengenskega sporazuma. Poročevalec je kolega Georgios Papa Nikolaou. Gre sedaj za razpravo o predlaganih eh, amandmajih na ta osnutek. 39 eh, predlogov sprememb je bilo vloženih. Najprej bom dal besedo poročevalcu, potem bom eh, odprl splošno razpravo. Naj pa vam povem še nekaj. Orientacijsko glasovanje naj bi potekalo 20. in 21. marca, torej na našem naslednjem sestanku. In na ta način se bomo potem lahko začeli pogajati za sporazum v prvem branju. Gospod Papa Nikolao, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, dober dan. Če se vrnem na razpravo o tej temi, ki je predvsem tehnične narave in po tem, da sem prejel 39 predlogov sprememb, lahko rečem naslednje. Nekaj sem jih jaz vložil, eh, nekaj teh predlogov sprememb pa so vložili drugi. Hvala vsem poročevalcem za dobro sodelovanje na tej, tem dosjeju. Vsi poročevalci in poročevalke v senci so vključeni v to. Hvala tudi vsem kolegom, ki so vložili amadmaje, gospod Coelho, gospod Makovej in gospod Kolmajer. Najprej naj se vrnem na razpravo na prejšnjem sestanku, ko gre za 21D točko, ki zagotavlja državam članicam, da lahko poročajo, eh, sporočajo podatke o državljanih tretjih držav državam, iz katerih ti prihajajo. Na en ali drug način drugo konvencijo že uresničujejo države. Naprimer, Belgija in Luksemburg svetujeta eh, državljanom tretjih držav naj se registrirajo ob vstopu v državo. Samo Danska, Italija, Litva in Estonija še niso tega člena eh, konvencije o eh, izvajanju šengenskega sporazuma začele izvajati. Torej, Najprej naj bi to bila zavezojoča določba, ampak eh, komisija se je potem odločila, da te določbe ne potrebujemo, ker v praksi ne deluje, pa smo to ob, eh, ohranili ne kot zavezojočo določbo, temveč smo dali možnost državam članicam, da izpirajo možnosti, ki so jim na voljo. V 22. amadmaju smo ponovno uvedli predlog za uh, žigosanje potnih listin. Gospod Koeljo in še nekateri drugi so vložili ta predlog spremembe. No, najprej smo imeli sa svetom drugačen pristop. Gre za možnost, da ustvarimo posebno vrstico pri menih kontrolah oziroma listinah, ki se jih kontrolira, vendar svet ima drugačen pristop in pravi, da naj to ne bi bilo tako. Po razpravi s kolegi in s gospodom uh, Koeljom pa smo se odločili, da bi tukaj začasni vizumi imeli enako pravno veljavo kot uh, dovoljenja za kraj še prebivanje v državi članici. Tisti, ki boste želeli še več razprave o tem, upam, da se bomo lahko dogovorili za ta kompromisni predlog spremembe. 53, 54 in 56 amantma tudi so bili predlog razprave. Smo sicer pripravljeni o tem še razpravljati, vendar je treba vedeti naslednje. Če hočemo, Eh, obdobje eh, prebivanja dobro izračunati, je pomembno, da je potna listina ožigosena ob vstopu in izstopu. Sicer bo težko natančno izračunati te eh, številke. Sicer Če ne bo žigosana potna listina, velja domneva, da je nekdo nezakonito vstopil v državo članico. Včasih se bo zgodilo, da nezakonito na območju države članice biva državljan tretje države. Zato se zna zgoditi, da ga bo ta država želela vrniti v njegovo državo. Torej, tukaj se tudi strinjamo s komisijo. Potem lok 67. predlog spremembe, ki se nanaša na eh, lokacijo kontrolnih točk na meji. Torej, ali na Eh, območju države članice mora biti to ali na eh, območju tretje države. Skupne takšne kontrolne točke pa so lahko locirane samo na eh, območju države članice. Ne vem točno, zakaj je ta predlog spremembe nastal. Bilateralni sporazumi z tretjimi državami so namenjeni temu, da bi Eh, skupne kontrolne točke uveljavili tudi na podlagi ustrezne zakonodaje. Tretja možnost po moje ne bi bila možna, če bi skupne kontrolne točke bile eh, locirane samo na območju države članice. Države članice se verjetno s tem ne bodo strinjale. Potem 58. predlog spremembe gospe eh, Ždanoke. Gre za osebo, ki je nezakonito prečkala ali poskušala prečkati mejo. Tukaj gre za razliko med tema osebama, med tisto, ki je že prečkala in tisto, ki poskuša šele prečkati mejo, kjer obstaja torej sum, da je nameravala nezakonito prečkati mejo gre za eh, osebe, ki se nahajajo na območju tretje države. Če se nekoga eh, prime, potem ga je treba pripeljati v najbližjo obmejno eh, policijsko postajo, vendar ni jasno, katero. Tisto na območju tretje države ali na območju države članice. Mi menimo, da obe možnosti lahko obstajata, vendar se je treba odločiti ali za eno ali za drugo, tako da ne bi prišlo do zmede. Ker zadeva predloge sprememb v zvezi z ukrepi nadziranja. Poznam stališče kolegic in kolegov, vendar če ne bomo imeli učinkovitih ukrepov nadzorovanja, ne bomo imeli učinkovitega šengenskega območja. Potem več predlogov sprememb eh, S in D in GUE. Ti se nanašajo na posebno eh, prilogo, ki, nanaš, ki govori o eh, nadzorovanju eh, oseb, za katere obstaja sum, da so storili kaznivo dejanje. Kolegice in kolegi eh, iz S in D in GUE želijo, da to ostane kot opcija, ne pa kot zavezojoča eh, določba. To je bilo samo nekaj predlogov sprememb, z veseljem bom prisluhnil še naslednjim. Danes bomo gotovo imeli zelo plodno razpravo in čez en mesec, ko bomo imeli orientacijsko glasovanje, upam, da bomo dosegli ustrezni dogovor. Z veseljem bom prisluhnil tudi pripombam komisije in sveta. Hvala danskemu predsedstvu, pa tudi komisiji, zlasti gospodu Fabianu Lucu za njihovo uh, zelo uh, prijetno in tesno sodelovanje. Hvala. Hvala. Sedaj bom dal besedo predstavnikom komisije oziroma sveta, če želijo spregovoriti predstavnik ali predstavnica komisije, gospod Luc. Dobar dan. Hvala, gospod predsedojoči. Na zadnjem sestanku odbora smo že povdarili, da je velika večina predlogov sprememb in predlogov od 1 do 42 eh, takšnih, ki so korisni in jih je na nek način moč vključiti v predloge v, v besedilo. Od 43 do 81 pa so predlogi sprememb, ki sicer uh, vključujejo koristne predloge, zlasti ko gre za informiranje v zvezi z preverjanjem v drugi vrsti ko gre tudi za preverjanje oseb eh, na odprtem morju in na, eh, v teritorijalnih vodah države članice. Ti, te določbe, ti predlogi sprememb se nam ne zdijo potrebni. V poročilu gospoda Papa Nikolava in v novih predlogih sprememb najdemo nekatere predloge, kjer se vsebino sicer nimamo problemov, ampak ti gredo uh, preko področja uporabe tega akta. Zato se je treba omejiti samo na eh, vsebinske zadeve. Nekateri od teh predlogov sprememb. Te vrste so 59, ki se nanašajo na zavrnitev vstopa. To je v neskladju z našim mnenjem druge predloge sprememb bi bilo bolje uvrstiti v predlog, ki se nanaša na področje upravljanja s šengenskim sporazumom. Gre za 46. predlog spremembe, kjer naj bi imeli opredelitev pojma grožnja notranji varnosti. To je sicer pomembno vprašanje, ampak ni tehnično uh, povezano s tem, o kateri teče tukaj razprava nekateri predlogi sprememb gredo tudi preko meja zakonika o šengenskih mejah. 63 do 66 so amantmaji te vrste. Tukaj naj je predlagano, da bi imeli seznam kaznivih dejanj v posebnem členu konvencije o izvajanju šengenskega sporazuma. To torej ni povezano z zakonikom o šengenskih mejah. Potem, kar zadeva predloge sprememb 67 do 72 o skupnih kontrolnih točkah. Tukaj je nekaj zanimivih predlogov, ko gre za skupne mene kontrolne točke. Tukaj je potrebno še veliko razprave med parlamentom, svetom in komisijo, da bi prišli do nekega skupnega, spremljivega eh, modusa in zato smo pripravljeni še iskati kompromisno rešitev. Vendar, kot smo rekli, je bistveno, v zvezi s to temo, da imamo jasna pravila. Tukaj je predlagano, da naj bi komisija nadzorovala eh, bilateralne sporazume med tretjimi državami in državami članicami. Ampak, če komisija naj to počne, potem potrebuje jasne smernice in jasna pravila. To je za nas zelo pomembno. In končno. Gospod Papa Nikolao je že povdaril, da nekatere predloge sprememb, tiste recimo, ki se nanašajo na žigosanje od 53 do 57 in od 67 eh, do 89, torej ti amantmaji so po našem mnenju nasprotojoči ciljem tega zakonika o šengenskih mejah in zato tega ne moremo podpreti, kajti s tem bi cilje in filozofijo zakonika ogrozili. Hvala. Hvala, gospod Luc. Sedaj pa eh, predstavnik sveta, če želi spregovoriti. Ja, svet, izvolite. Hvala. Dobar dan. Hvala poročevalcu, pa tudi vsem poročevalcem in poročevalkam v senci in celemu odboru za te predlagane predloge sprememb. Predsedstvo meni, da tako uh, osnutek mnenja oziroma poročila ter amadmaji so lahko dobra podlaga za pogajanja in še vedno smo prepričani, da v tretjem branju lahko do konca uh, predsedovanja Danske dosežemo sporazum. Delovna skupina sveta sicer še ni v celoti tega poročila in predlogov sprememb pravčila, vendar je kljub temu splošno prepričanje v svetu, tako kot je pravkar povdarila komisija, naslednje. Predlogi spremembe tega predloga uredbe ne, ne, ne smejo iti prego eh, področja uporabe, ki ga je prvotno predlagala komisija. Mislimo, da bo treba eh, čim prej se dogovoriti za nove določbe, tako da jih bomo lahko začeli izvajati, da bomo lahko uspešno nadzorovali potnike ter istočasno olajšali delo eh, mejnim policijskim oziroma nadzornim organom. V tej fazi pogajanj, ki potekajo v svetu, Že obstaja splošni dogovor, da spremembe člena 5 prvega odstavka, ko gre za izračunanje navanje trajanja prebivanja, moramo uporabljati tako za državljani tretjih držav, tu, ki potrebujejo vizume, kot tudi za tiste osebe, ki potujejo brez potrebnega vizuma. Zato bo člen 5 treba preoblikovati. Tako eh, zakonik, kot tudi ostale. Eh, določbe, ki se nanašajo na vizumske režime. Hvala še enkrat gospodu Papa Nikolavu za dobro sodelovanje, pa tudi sem ostalim in upam, da bomo v prihodnih nekaj mesecih uspešno dokončali pogajanja o tem dosjeju. Hvala, sedaj pa razprava. Imam že kratek seznam. Gospod Koeljo je prvi. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej se zahvalim. Naj zahvalim gospodu Papa Nikolavu. Mislim, da je pripravil dobro poročilo. Na začetku nam je povedal, da gre za tehnično poročilo, ampak pravzaprav mu je uspelo tudi nekaj političnih pripomb sem vključiti. Vse, povezano, kar je povezano z mejami, je občutljivo in zato menim, da to ni samo tehnično poročilo. Zahvaljujem se mu za dobro sodelovanje pa tudi za doslednost pri eh, obrambi stališč v zvezi z tem poročilom. V mislih imam predvsem vizume za eh, dal, do, dal časa trajajoče prebivanje in to poročilo, kot tudi predlogi sprememb, ki jih je predstavil gospod Papa Nikolau, mislim, da v veliki meri izboljšujejo prvotni predlog komisije. Hvala. Hvala. Gospod Elsiv. Najlepša hvala, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Želel bi govoriti v imenu svojega poročevalca v senci, ki danes ne more biti tukaj. Zahvaljujemo se gospodu Papa Nikolau za odlično sodelovanje pri pripravi tega poročila. Tiste predloge sprememb, ki jih je moja skupina predlagala, so namenjeni zaščiti svobode eh, gibanja, pretoka ljudi v šengenskem eh, območju. Zato ne bomo glasovali za nobeno predlog sprememb, ki bi to temeljno pravico državljanov omejeval. Naša politična skupina se zauzema še za en pomembni element, namreč na usposabljanje eh, na področju človekovih pravic, ki bi ga morali organizirati za obmejne policijske organe. To usposabljanje treba izboljšati, kajti eh, obmejni policisti morajo biti sposobni v prihodnosti eh, ugotoviti, ali in kdaj gre za ranljive osebe, ki jih je treba posebej zaščititi. Kar zadeva skupne obmejne kontrolne točke, tukaj eh, se zauzemamo za prvotni predlog komisije, vendar je treba tukaj upoštevati tudi eh, varovanje osebnih podatkov. Pa gospoda Papa Nikolava, prosim, da pojasni svoje stališče v zvezi z predlogi sprememb, ki niso nujno povezani z tem tehničnim poročilom. Naprimer 63, 64 in nekateri drugi predlogi sprememb so takšni. Zanima nas, kakšno je njegovo stališče v zvezi s temi predlogi sprememb. In še na zadnje, nadzor na ladjah, ki poteka na podlagi ocenjevanja tveganja, kar zadeva varnost oziroma preprečevanje nezakonitega priseljevanja, ne eh, sme postati zaveza, temveč mora ostati možnost, ki bo na voljo državam članicam. Gospa Weber. Hvala. Predsednik, kratka bom. Naj ponovim tisto, kar sem že rekla pri prvi izmenjavi mnen. Želela bi se zahvaliti gospodu Papa Nikolau za to, da je upošteval vse naše predloge, stališča in mnenja pri pripravi tega poročila. Od sedaj nas čaka še delo, pri katerem bomo ugotavljali, ali lahko v zvezi z nekaterimi predlogi sprememb dosežemo kompromis, ne rešitve, pa istočasno vendarle ohranimo skupni dogovor in razumevanje o tem, kaj v tem poročilu ni sprejemljivo, kajti to bi lahko šlo preko področja uporabe. Zato bom z veseljem prisluhnila tudi mnenju komisije v zvezi s tem. Upam, da bomo v duhu dobrega sodelovanja to lahko naredili v prihodnosti eh, v obliki srečanj eh, med poročevalcem, poročevalci v senci in predstavnik komisije. Hvala. Hvala, gospa Ždanoka. Hvala, gospod predsednik. Tudi sama bi se želela zahvaliti gospodu Papa Nikolau za organizacijo dela in za sodelovanje z poročevalci oziroma poročevalkami v senci, tudi zato, da je sprejel naše predloge ali jih je vsaj upošteval. Kar zadeva tehnične predloge sprememb, te mi seveda podpiramo. Ne strinjamo pa se z možnostjo zaveze poročanja. Zdi se nam, da je to nekaj, kar ne moremo podpreti, ker pa zadeva naš predlog spremembe številka 58. Gospod Papa Nikolav je pravkar izrazil dvom o tem, kakšen naj bi bil mehanizem za izvajanje te določbe hvaležni bi mu bili, če bi on eh, ponudil boljšo formulacijo. Naš predlog izhaja iz eh, nekaterih eh, drugih predlogov iz eh, odbora Libe oziroma Juri in eh, naša želja je bila zagotoviti ustrezno zaščito takšnim osebam. Če pa poročevalec najde boljšo rešitev, potem bomo eh, lahko morda to tudi podprli. Torej, veselimo se še nadaljnega dela na tem dosjeju in gospodu Papa Nikolau. želim, da eh, uspešno do konca pripelje to delo. Gospa McIntyre. Potem pa bom ponovno dal besedo gospodu Papa Nikolaju. Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz kot drugi se zahvaljujem gospodu Papa Nikolaju za delo, ki ga je upravil. Moja politična skupina je bila zaskrbljena na dveh, zaradi dveh področji. Prvo področje je varnost in Hvaležni smo za to, da je sedaj vključen 36. Eh, predlog spremembe, da se dostop do informacij policistom, obmenim policistom eh, tretje države onemogoči. To pozdravljamo. Drugo področje pa je povečevanje stroškov in bremen za države članice zaradi tega predloga. Rečemo, v 17. predlogu sprememb se predlaga, da bi informacije bile na voljo v jeziku, ki ga verjetno lahko eh, oseba, ki se je znašla na meji, tudi razume. To se nam zdi, da gre predaleč, kajti že sedaj so informacije na voljo v vseh jezikih Evropske unije in tretje države, za katero eh, mejo gre. Zdi se nam, da smo s tem že dovolj zagotovili možnosti za informiranje in eh, skrbi nas, da bi po nepotrebi povečevali breme za države članice. Gospod Papa Nikolao, hvala, hvala vsem kolegicam in kolegom za vaše pripombe. Počaščen se čutim, da smo dosegli že toliko pri tem dosjeju razdalje v naših stališčih, razlike v naših stališčih pravzaprav niso več tako velike. Kar zadeva vaše pripombe, pa lahko rečem, da se bomo seveda še imeli sestanek s poročevalci v senci v nekaj dnevih, tudi s komisijo in svetom se bomo povezali. Naj se odzovem samo na tiste vprašanja, ki verjetno gredo preko področja uporabe. Torej, isto stališče smo zauzemali od vsega začetka. Od vsega začetka smo povdarjali, da ne želimo odpreti pandorine skrinice in se dotakniti vsega in uh, vseh možnosti, da hočemo ostati na tehnični ravi, da pa bomo vključili tudi nekaj političnih eh, pripomb. Hvala gospodu Koelju, ki je to podprl. Torej, ko gre za zakonik in za konvencijo, mislim, da smo uspeli to ravnotežje med tehničnimi in političnimi zadevami ohraniti. Torej, naše stališče je jasno. Ne moremo iti preko področja, ki ga pokriva to poročilo, čeprav so nekatere pripombe zanimive v določenih pogledih in bi jih morda bilo treba vključiti, vendar kje druge. V celoti se skrinjam s tem, kar je rekel gospod Luc v zvezi s tem, da moramo imeti zelo jasna pravila, ko gre za delovanje zakonika o šengenskih mejah tako, da ne bomo ustvarjali zmede in eh, državam članicam otežili njihovega dela. Ob koncu upam, da bomo v prvem branju uspeli eh, posvetovanja in pogajanja za svetom zaključiti. Mislimo, da je to sedaj dobra podlaga za pogajanje in v naslednjih tednih bomo pač videli, kako bomo napredovali. Zapisal sem si nekaj vaših pripomb. Vem, predsednik, da ni veliko časa, ampak naj, kar zadeva usposabljanje eh, obmejnih policistov na področju spoštovanja človekovih pravic. Takšen predlog spremembe smo že predlagali, to je seveda bistvenega pomena imeti tudi v tem mnenju oziroma poročilu. Nihče seveda ne more zanikati, da šengensko območje pomeni prost pretok ljudi. To je načelo, ki ga hočemo ohraniti. In tega načela ne želimo ogrožati. Še enkrat hvala gospe Weber tudi za njene pripombe. Zahvaljujem se ji zato da ni zahtevala še novih predlogov sprememb. Njene predloge smo v prvem osnotku upoštevali. Hvala torej še enkrat vsem kolegicam in kolegom. Še naprej bom z vami v tesnem stiku na bilateralnih sestankih, na sestankih z uh, poročevalci v senci, tako da bomo čim prej uspešno zaključili to, ta dosje. Hvala. So Končali smo tako, kot je predvideno po programu in uh, naj vas še spomnim, da bodo tudi koordinatorji razpravljali o predlogih sprememb. Uh, v luči orientacijskega glas, eh, glasovanja v našem odboru 20. in 21. marca. Torej, eh, dogovor v prvi obravnavi je zaželjen. Sedaj pa pojdimo naprej. Sicer gre za točko, ki je spet zelo pomembna in sicer, ki je tudi povezana s eh, šengenskim pravnim redom. Gre za uredbo oziroma spremembi leti 562 skozi 2006, to je, to je številka uredbe, za spostavitev e, skupnih, e, skupnih meja, e, pardon, za <laughs> zagotovitev skupnih pravil v začasni ponovni uvedbi nadzora na notranjih mejah v izrednih razmerah. Besedo dajem poročevalki gospe Weber, da eh, predstavi uvod v razpravo o osnutku tega poročila. Potem Eh, bodo besedo dobile tudi druge institucije, komisija in predsedstvo. Potem bo tudi čas za razpravo in sicer eno uro imamo časa za razpravo. Gospa Renate Weber ima besedo. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej mi dovolite, da kolegom nekaj razložim. V bistvu želim se opravičiti. Edina razpoložljiva različica tega poročila je v angliščini. Zagotovili so mi sicer, da bo do konca tega tedna moč dobiti vse eh, jezikovne različice poročila in kolegi bodo imeli možnost, preden bodo dali svoje predloge sprememb, da si preberejo eh, poročilo v svojem maternem jeziku. Vendar pa vseeno moram nekaj re, eh, reči. To je malo čudno. Človek dela v nekem jeziku, skuša upoštevati vse nijanse neke besede, potem človek razpravlja s pravniki eh, o tem, kaj lahko vsaka beseda pomeni, potem pa človek zgubi malo kontrolo nad tem, kaj se pojavi v prevodu tolikih jezikov Evropske unije, ampak to je prav gotovo eh, lepota te Evropske unije in bomo še z veseljem delali na isti način. Sedaj pa čisto konkretno o tem poročilu. Nobenega dvoma ni, da se vsi strinjamo, da je najbolj oprijemljiv dosežek Evropske unije ravno vzpostavitev prostega pretoka ljudi, znotraj šengenskega območja. In res je, vredno se boriti za ohranitev tega dosežka. Vendar pa moramo biti zelo pošteni. V zvezi s tem, kaj se je dogajalo zadnjih nekaj mesecev, v zvezi s to pravico do potovanja brez eh, mejnih eh, kontrol na šengenskem področju. Resnica je ta. Več let so stvari potekale kar gladko, potem so pa nekatere države članice oziroma nekatere član, države članice so ponovno uvedle eh, mejni nadzor eh, samo v izjemnih eh, primerjih, eh, takrat, ko je šlo za nevarnost. Eh, ogrozitve ravnega, javnega reda in miru. Ni šlo za eh, razloge državne varnosti ali kaj pomembnega. Potem je pa v zadnjem času prišlo do določenih stvari, zaradi katerih smo se začeli ponovno eh, pogovarjati o pravici do prostega gibanja na šengenskem območju. Spomnimo se, pomladi lani v povezavi z arabsko pomladjo se je na naših obalah znašlo predvsej beguncev in države članice, vsaj nekaj držav članice se je ozvalo na način, ki je bil na meji zakonitega po šengenskem pravnem redu. Italija je tem eh, beguncem dala dovoljenje za začasno eh, gibanje, tako so lahko šli posod po Evropi, potem se je pa Francija odločila, da bo ponovno vzpostavila meni nadzor eh, na meji za Italijo. Potem eh, je prišlo do zelo čudne pobude tedanje danske vlade, tedanja Danska vlada je menila, da je ponovni, ponovna uvedba mejnega nadzora bila potrebna za vse države, da se eh, prepreči organizirani kriminal. In tudi te dni smo priča čudnim pobudam eh, nizozemskih organov, ki so na meje postavili kamere. In komisija ravno kar analizira te pojave. Na, potem je na šengenskem območju se zgodilo še nekaj in to je bilo res tragično. Govorim seveda o tem, kar se je zgodilo na Norveškem. Uh, in takrat se je norveška vlada odločila, da bo ponovno uvedla meni nadzor za nekaj ur vsaj. Ne glede na vse to, to, kar se je dogajalo v zadnjem letu v eh, šengenskem območju, je povzročilo, da smo se začeli bolj ukvarjati s tem vprašanjem. Vsi se spomnite razprave na plenarnem zasedanju tega parlamenta in kaj se je zgodilo. Istočasno je prišlo do dveh različnih zahtevkov, ki jih je dobila komisija. En zahtevek je poslal svet, drugi pa parlament. Evropski parlament je od komisije zahteval, da za vsako ceno ohrani dosežke, ki jih imamo na tem področju. Komisija je v odgovor dala svoj predlog, ki se je nanašal na ponovno uvedbo eh, nadzora na notranjih meja v izrednih razmerah. To je bilo zelo podobno tistemu, kar je eh, zahteval parlament. To pomeni, da je Evropska komisija ta predlog dala. in s tem eh, tudi izrazila pripravljenost, da eh, lahko odloča o takih primerjih eh, preko komitologije. To naj bi bil pravi zakoniti postopek za uvedbo tega mejnega nadzora. Odziv držav članic je bil različen. Ravno tako so bili različni odzivi v Evropskem parlamentu. Pač živimo v realnem svetu, ki ga moramo priznavati, takšnega kot je. In ne glede na to, kako je meni osebno všeč eh, predlog komisije, ki se mi zdi drzen in inovativen, pa moram vseeno priznati, da znotraj sveta obstaja eh, veliko odpora temu predlogu. Slišali smo nekaj. Eh, argumentov držav članic. Nestrinjanje je sicer razli, različnih ravni, ampak ko sem se ukvarjala s tem dosjejem, sem poskušala prispevati k temu, kaj je dosežek Schengena na nek uravnotežen način. Nisem hotela se salomonsko obnašati in reči, da imajo vsi prav, ampak želela sem, da se vzpostavi skupnostna dimenzija v eh, procesu odločanja, ko gre za ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah. Komisija je predlagala komitologijo, kot smo rekli. Proti temu niso bile samo države članice, ampak tudi znotraj tega odbora. Na prvi razpravi je bilo slišati več kolegov iz različnih političnih skupin reči, da se jim komitologija ne zdi najboljši način eh, reševanja tega problema. To torej, je poročilo predlaga naslednje v sedanji fazi. Us usklajeni pristop, ko gre za sprejemanje odločitev o ponovni uvedbi nadzora na notranjih mejah. Do sedaj je bilo tako, da tista država članica, ki je menila, da eh, je njena, njeni, eh, na državna varnost ali javni red ogrožen, obvestila komisijo o svojem namenu ponovne uvedbe nadzora. Ampak odločitev je bila v rokah zadevne države članice. Ideja, namen tega poročila pa je to v določeni meri spremeniti, tako da bi imeli nek usklajen pristop. Kaj bi to pomenilo? Takrat, ko bi neka država članica imela občutek, tu govorimo o predvidljivih dogodkih, No, ko meni, da bi nekaj lahko vplivalo na njen javni red ali državno varnost, v tem primeru bi se odločitev sprejemala v zelo tesnem sodelovanju s komisijo in tudi s eh, pristankom neposredno prizadete države članice ob ponovni uvedbi nadzora na meji. Država članica bi še vedno bila tista, ki bi odločitev sprejela, ampak, kot sem rekla, za isto mizo, če se tako izražim, bi sedeli tudi predstavniki komisije in pa drugih zadevnih držav članic, se pravi mejnih držav z drugimi besedami. V primeru nepredvedljivih dogodkov, v eh, primeru izrednih razmer, pa bi odločitev bila v celoti v rokah države članice za maksimalno obdobje deset dni. Po preteku teh desetih dni pa bi se isti postopek ponovil. Se pravi, postopek oziroma mejni nadzor se lahko eh, podaljša, odločitev pa je sprejeta v prisotnosti komisije in drugih eh, zadevnih držav članic. Tu je en vidik. No, videli boste, da poročilo ne govori le o javnem redu in miru in eh, državni varnosti specifičnih držav članic, ampak poročilo govori tudi o območju brez mejnega nadzora. Zakaj? V šengenskem območju imamo tudi države, ki niso članice EU, zato sem uporabila drugačno dikcijo. In govorim o območju brez eh, mejnega nadzora. In to, kar lahko vpliva na eno državo članico, lahko vpliva na celo šengensko območje. Ampak edina situacija, kjer bo samo komisija lahko odločala preko komitologije, je pa izredna situacija, izjemna situacija. Recimo, če se ugotovi hude pomankljivosti pri mejnem nadzoru zunanih meja in če te pomankljivosti niso ustrezno odpravljene. V takem primeru pa bo komisija imela eh, možnost eh, odločati o ponovni uvedbi nadzora na notranjih meja. Vendar pa, kot sem rekla, tu gre samo za izjemne primere spomnim se na naše prve izmenjave mnen. E, slišati je bilo trditve, tega ne potrebujemo. Zakaj bi spreminjali to e, situacijo, ki je bila kar dobra do sedaj? Zakaj naj se sedaj mešamo v nekaj, pa lahko kaj tudi e, naredimo slabše, kot je? Najprej, prvi odgovor je, okej. Okay, V zadnjih 12 mesecih je prišlo do določenih eh, dogodkov, ki so pokazali, da ko so se države članice same odločile za ponovno uvedbo mejnega nadzora, so s tem ustvarile določene težave. Istočasno pa, bodimo, bodimo pošteni, Evropska komisija mora v takšnih situacijah delovati kot neke vrste arbiter. Recimo, v primeru resnih pomankljivosti na zunani meji. V taki primeri se strinjam s tem, da je eh, komisija edina, ki lahko odloči o ponovni uvedbi eh, nadzora na notrenih mejah. Ampak države članice ne bodo nikoli ena drugi nagajale ali oziroma ne bojo nikoli objektivne ena do druge in zato potrebujemo Evropsko komisijo, da v tašnih eh, izjemnih situacijah sprejme ustrezno odločitev. Kakšna pa je vloga Evropskega parlamenta pri tem? Evropski parlament je že večkrat izrazil svojo pripravljenost, da bi bil bolje obveščen in bolj vključen v vsa ta vprašanja, ki so povezana s Schengnom. Iz eh, praktičnih razlogov parlament ne more vedno biti vključen v proces odločanja, kajti to so vprašanja, ki zahtevajo določeno eh, raven znanja in pa tudi, ki eh, zahtevajo hiter odziv, hitro ukrepanje. In komisija je predlagala nekaj, kar sem podprla. In sicer štiri tedne potem, ko se odpravi nadzor na meji, pride zadevna država članica pred parlament in to poročilo eh, predstavi in tudi eh, obrazloži, zakaj je bila ponovna uvedba menjega nadzora potrebna. In eh, komisija pa je obvezana enkrat letno priti na razpravo v Evropski parlament o vseh situacijah, ko eh, je bilo potrebno uvesti nadzor nad notranjih merah in o posledicah tega. In potem je tukaj še vprašanje sorazmernosti ukrepov v primerjavi s tem, eh, kar smo poskušali preprečiti. Eh, tu eh, se bom sedaj ustavila in bom poskušala prisluhniti kolegom, ampak to je logika, na kateri sloni moje poročilo. Now we move to the commission. Mrs. Belinda. Sedaj pa komisija, gospa Belinda Pajk. Komisija, ste pripravljeni kaj povedati? Dobar dan vsem skupaj. Naj vas vse spomnim na prejšnje razprave o tej temi. Komisiji je veliko do tega, da ta cel šengenski svežen ostane skupaj. Zelo sem zadovoljna, da tudi dansko predsedstvo veliko uh, dela na tem, da cel svežno ostane skupaj. Poročilo gospod Weber pozdravljamo in smo zadovoljni, da se v glavnem strinja z glavnimi cili predloga komisije, ki so najprej okrepiti eh, upravljanje šengenske menda z zagotavljanjem sklajenega eh, odziva na situacije, ki lahko ogrozijo šengensko močjo in drugič, da v teh zelo izjemnih situacijah, takrat, ko je potrebno začasno uvesti mejni nadzor, eh, da, v, da tudi v teh primerjih se minimalno vpliva na svobodo gibanja. Zlasti smo veseli dejstva, da poročilo povdarja dejstvo, da se migracije kot take ne smejo obravnavati kot eh, eh, grožnja eh, notranji varnosti. In to je izrazilo tudi veliko drugih članov tega odbora. Sedaj pa naj se dotaknem dveh vrst okoliščinah, ki bi lahko zahtevale začasni ponovni začasno ponovno vedbo mejnega nadzora. Eh, v prvi gre si za predvidljive ali včasih nepredvidljive dogodke. Sem spadajo športni dogodki. To, kar predlaga odbor, je, da bi države članice še naprej, tako kot sedaj, lahko same odločale o izjemni uvedbi menega nadzora v primeru grožne notranje, eh, notranji varnosti ali javnemu redu in miru. In, in kom, komisija meni, da bi se eh, to predlekno, pred, preneslo prostite, na mehanizem na evropski eh, ravni. In zato pozdravljamo način, kako je poročevalka upoštevala občutljivosti te vrste v svoji predstavitvi koordiniranega pristopa. Potem vključevanje varovalk na evropski ravni bi zagotovilo, da bi se odločitve sprejemale na sorazmeren način in samo takrat, ko je to nujno potrebno, upoštevajoč pomisleke komisije in pa drugih držav članic, zlasti Eh, tistih držav članic, na katere bi ta ukrep neposredno vplival, to so sosedne države. To povdarja tudi poročevalka. Te varovalke so podobne varovalkam, o katerih svet eh, trenutno razpravlja na podlagi kompromisnega besedila danskega predsedstva. Kot sem že povedala na sestanku prejšnji mesec, mora, eh, moramo izraziti svojo zaskrbljenost, ker poročilo predlaga, da bi komisija morala spreje, sprejeti smernice v zvezi eh, z ponovno uvedbo mejnega nadzora v primeru eh, grožen. To je amantma 12. Eh, torej, več osmeritev je potrebno ponaše v zvezi z pravilno uporabo šengenskega pravnega reda, kakor tudi z eh, izvedbo policijskih kontrol na mejnih prehodih in pa eh, gledom potnih listnih. Komisija je že dala smernice o tem, kako morajo države članice same oceniti varnostne grožne in pa možne posledice ponovne uvedbe mejnega nadzora. Tašne ocene se morajo delati za vsak primer posebej na podlagi zelo občutljivih obveščevalnih informacij. Poskus eh, vzpostavitve okvira za ocenevanje bi bil eh, kontraproduktiven in mislim, da bi bile tudi države članice proti ampak obstoj take nevarnosti eh, javnemu redu in miru ali nacionalni varnosti ni zadosten razlog za ponovno vzpostavitev nadzora na notranjih eh, mejah. 3a člen eh, Eh, določa dodatne pogoje za uvedbo takšnih eh, ukrepov. Sedaj pa druga vrsta okoliščin, kjer bi bilo potrebno iz, izjemoma uvesti eh, nadzor na notranjih mejah. To je primer resnih pomankljivosti. Komisija povdar, pozdravlja dejstvo, da eh, poročilo eh, podpira predlog komisije v členu 26, notranje, mej, eh, notranje mejni nadzor bi se lahko eh, začasno uvedel v primeru hudih pomankljivosti in sicer dokler se te pomankljivosti ne odpravijo in eh, se ponovno ne vzpostavi spoštovanje šengenskega pravnega reda. Vendar pa je tu treba postopati sklajeno in preko komitologije. Potem pa še predlog v zvezi s poročanjem. Komisija se strinja z osnutkom poročila. Namreč eh, transparentnost, eh, odgovornost, upravljanje šengenskega območja bi bilo boljše, če bi potekal poglobljen dialog med svetom in parlamentom na podlagi specifičnih poročil držav članic, kako tudi rednih poročil komisije. Kot veste, smo septembra predstavili svoje sporočilo, nam, kjer smo povedali, da namaramo dvakrat eh, predstaviti poročilo o delovanju Schengna. Prvo to poročilo bo na voljo maja letos. Se pravi, vsako drugo poroč, eh, poročilo bo vključevalo tudi vse eh, izkušnje oziroma opis izkušenj z ponovno uvedbo menega nadzora. In še enkrat v imenu komisije se eh, zahvaljujem poročevalki zlasti za zelo eh, razumen način, s katerim se je dotaknila teh zelo občutljivih eh, vprašanj. Hvala lepa. Hvala, sedaj pa dajemo besedo predstavniku sveta. Izvolite. Predsedstvo bi se gospe Weber želelo zelo lepo zahvaliti za osnutek poročila. Predsedstvo meni, da bo osnutek poročila dobra podlaga za nadaljna pogajanja. Prav tako želimo člane odbora Libe obvestiti o tem, da delamo skupaj eh, na tem predlogu in na predlogu eh, mehanizma Ševal in predlogu eh, Delovna skupina sveta se z obema dosema intenzivno ukvarja. Formalna pogajanja s parlamentom bodo stekla še v času našega predsedovanja. Zato je treba upoštevati tudi vprašanja, ki so povezane z javnim redom in notranjo varnostjo in, za, eh, za, in um, primere, kjer, eh, so, kjer je mejni nadzor nujne uh, za države članice. Tudi mi menimo, da je prosti pretok ljudi bistven dosežek EU in zato mora šengenski sistem ostati uravnotežen. In končno bi se še enkrat želeli poročevalki zahvaliti, ravno tako se zahvaljujemo članom in članicam odbora Libe za dobro sodelovanje in se že veselimo dialoga eh, v zvezi s tem predlogom. No, sedaj pa dajmo besedo. Eh, poročevalcem v senci, gospod Kveljo, senca. Hvala lepa. Renati Weber se želim lepo zahvaliti za njeno poročilo in želim ji tudi povedati, in želim povedati tudi kolegom, Renata se je zelo trudila najti eh, kompromis s stališčem sveta, ki ga je eh, in ki ga je mogoče videti v naših predlogih. Zelo sem vesel, da se strinjamo v zvezi z eh, mejami, ki jih eh, ne smemo prestopiti takrat, ko bomo branili stališče parlamenta v zvezi s spremembami upravljanjem šengenskega področja. Prvič, Renata podpira eh, pred, predlog za ustvaritev novega mehanizma za evalvacijo Schengna. E, se pravi, ponovni uvod, ponovna uvedba mejnega nadzora mora biti posledica določenih dogodkov. To ne sme postati novi izgovor za to, da bi se oteževalo prosto gibanje ljudi po Evropski uniji. Druga stvar, zelo pomembno je, da ne le zaradi varnosti, ampak tudi zaradi eh, boljšega zagotavljanja prostega gibanja pravic državljanov, da se zato natančno spremlja vsakršen poskus ponovnega uvajanja nelegalnih eh, eh nadzorov na meji. In, eh, to, kar se je v zadnjem času dogajalo, nam pove, zakaj moramo to narediti. Naši državljani morajo vedeti, da bodo sprejeti novi okrepi, da se v prihodne eh, izognemo situacijam, kot je bila francosko-italijanska situacija oziroma da se izognemo sprejemanju poenostavljenih eh, eh, rešitev, ki kršijo načelo solidarnosti in ki ogrožajo Schengen kot tak. In tretja točka, zadnja točka. Um, želim podariti, Renate je zelo jasno potegnila eh, ločnico uh, med uh, migracijskimi tokovi in, ne, in drugimi uh, gibanji. Migracije se ne sme šteti za grožnjo. In če bomo te ločnice spoštovali, potem nam bo uspelo tudi najti dobro rešitev. Nekaj vidikov je, ki bi jih lahko izboljšali. Renate, eh, eh, In Renati bom eh, pomagal pri oblikovanju nekaterih predlogov sprememb, ko bomo dobili svoje različice să remar faptul că aici în Parlamentul European a... Želim podariti dejstvo, da imajo v Evropskem parlamentu skoraj vse politične skupine isto mnenje v zvezi s to temo. Jasno je, da smo v težkih časih. Zlasti, ko gre za, to, eh, za ta mehanizem. Eh, svet se namreč noče pogajati o tem predlogu komisije. In situacija je dokaj nenavadna, če upoštevamo dejstvo, da države članice in eh, Evropski svet so bili tisti, ki so prvi zahtevali eh, skupnostni mehanizem in sedaj ima človek občutek, da sploh nič ne vejo o tej temi. In eh, zdi se mi, da v tej situaciji obstajajo določene prioritete, ki jih je treba upoštevati. V prvi vrsti morajo biti pogajanja sproščena oziroma <laughs> treba jo eh, eh, v svetu ponovno začeti s pogajanjem in države članice naj predsedstvo prepriča, da eh, zauzamejo bolj konstruktiven pristop, kajti sicer bo trenutna situacija škodila vsem. Drugič, nisem prepričan, da bi se je parlament mobiliziral zaradi eh, zavrnitve svete. Kot je kolega ravno kar rekel, lahko že sedaj eh, oblikujemo preliminarne odločitve o uh, varovalkah. Vendar pa mora ostati jasna ena stvar. Moramo začeti. Moramo izhajati iz izhodišča, da je prosto gibanje evropskih državljanov dejstvo in mora to tudi ustati in meni nadzor je treba eh, uvesti samo v izjemnih okoliščinah. Kot so rekli kolegi pred menoj, migracijski tokovi ne bi smeli šteti za nevarnosti in grožno javni, javnemu redu in eh, notranji varnosti. S tem se vsi strinjamo. In drugi element je povezan s tem, da bi novi mehanizem moral biti skupnostni mehanizem. In ne bi smel bil, sme biti povezan z zmogljivostjo držav članic. Ampak moramo se pogovarjati o čisto konkretnih vidikih, ki so povezani eh, s tem. Svet je proti temu predlogu komisije. Nisem prepričan, da je komitologija najboljša rešitev, to je moje mnenje. Mislim, da bi morali najti transparentnejšo metodo, v kateri bi tudi Evropski parlament skupaj s svetom in komisijo lahko deloval. In, uh, se je udeleževal sprejemanja tako pomembnih odločitev za Evropsko unijo. In ne na zadnje, še ena stvar. Parlament mora biti obveščen o vseh odločitvah, ki se sprejmejo v zvezi s šengenskim območjem. Zato, ker je za evropske državljane zelo pomembno, da so zastopani v teh pogajanjih Kot sem rekel prej, računam na to, da bo dansko predsedstvo upoštevalo vse te predloge. In to pomeni, da bomo lahko uh, pospešili sprejem svežna, ki se nanaša na upravljanje šengenskih meja. Evalvacijski mehanizem je tudi zelo pomemben, to je jasno. zlasti v smislu doseganja ciljev boljšega upravljanja šengenskih meja. Gospe Weber se zahvaljujem za to, ker je znala se pogajati. Izjemno sposobna pogajalka je bila in uspelo je najti način, kako deblokirati eh, te odločitve. Hvala lepa. Okay. Hvala, gospa Danoka. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz želim izraziti upanje, da bodo pogajanja s svetom vodila do primerne rešitve, ki bo temeljila na evropskem pristopu. Torej, to je naše stališče. Treba je spremeniti to ravnovesje v korist eh, pristopa, skupnostnega pristopa. Uh, Torej, moji kolegi so povedali že veliko in ne bom ponavljala tega, kar so rekli. Kljub temu pa želim povedati po ročevalki, da jo podpiramo pri pogajanjih, vendar smo mnenja, da bi naše stališče v teh pogajanjih lahko bilo odločnejše. Rekli ste, da v primeru Norbiške, da je ta uvidba mejnega nadzora trajala nekaj ur, vendar menimo, da je ta predlog, da bi kontrole lahko trajale do deset dni, to se nam zdi dolg, predolgo obdobje. Torej, deset dni je kar dolgo obdobje. Predvsem, če upoštevamo, da je to možno potem podaljšati dva, na dva meseca. Renate, gotovo bolje razumeš, eh, kakšno je stališče sveta in kaj bomo lahko dosegli v teh bilateralnih pogajanjih naša politična skupina na vsak način ostaja pri stališču, da je to obdobje predolgo in zato predlagamo naprimer krajše obdobje pet dni, naprimer, eh, kar zadeva obvedbo teh kontrol. Zelo smo tudi zadovoljni s tem, da je poročevalka mnenja, da ne moremo migracij videti kot grožnjo za javni red ali notranjo varnost. E, torej, in, grožnja za javni red ali za notranjo varnost, to je treba zelo jasno opredeliti v zakonodaji in seveda ta opredelitev pojma poročevalka se s tem strinja in tudi drugi in tudi mi. Ta definicija ne sme vključevati migracijskih tokov. Razen tega men, menimo, da so problemi v zvezi z vračanjem ne morejo biti razlog za ponovno uvidbo mejnih kontrol na notranjih mejah. To je torej stališče naše politične skupine in seveda vemo, da bodo pogajanja trda, ampak upam, da bo dansko predsedstvo storilo vse, kar je v njegovi moči, da se doseže dobro kompromisno rešitev. Hvala. Mrs. McIntyre. Sp gospa McIntyre. Thank you. Um... Hvala. Naša politična skupina se strinja predvsem tudi z državami članicami in razumemo pomisleke držav članic in tudi potrebo, da potrebujejo tudi varovalke v nacionalni za nacionalno varnost, vendar seveda zelo cenim delo gospe Weber in mislim, da je eh, poročilo premaknilo v pravo smer. Imam pa eno vprašanje. Seveda je um, prednost, moja prednost, da imam angliščino kot materin jezik in ta, to poročilo še ni bilo prevedeno v druge jezike, vendar sem ugotovila, da je v predlogu, predlogu komisije uh, eh, uporabljena beseda Common Union Response in eh, pri predlogih sprememb govorimo samo o koordiniranem odzivu, coordinated response in želim eh, vprašati uh, gospod Weber, kaj želi s tem doseči. Razen tega želim eh, vprašati uh, tudi predsedstvo. Zdaj, ko ste, oziroma vi poznate seveda odziv držav članic, kako realistično pa se vam zdi, da bi dosegli dogovor o tim dosjeju. Poročevalka gospa Enst, hvala. Najprej eh, velja zahvala poročevalki gospa Viber, prav gotovo vi, za kako kočljivo temo gre pri tem in da gre tudi za seveda vprašanje identifikacije, ko govorimo o ponovni uvidbi notranjih meja in za omejevanje svobodnega gibanja oseb. Kor politična skupina nismo prepričani o tem, da potrebujemo povsem nov mehanizem. Zato si bomo jasno prizadevali, da se so meje za ponovno uvedbo mejnih kontrol zelo oske, da so pogoji zelo strogi za to. To hočem povedati v bodoma. Mislim, da je gospa Weber vključila v poročilo pomembne vsebine, ki so zelo blizu našim stališčem. Mi smo zelo jasno za metodo skupnosti. Če gre za tako pomembno odločitev, kot je ponovna uvedba mejnih eh, kontrol pod določenimi pogoji, potem želimo s to metodo preprečiti samovoljo in predvsem zagotoviti zanesljivost za državljane, kar zadeva svobodo gibanja. Zato naj bi ta metoda skupnosti eh, pri tem odigrala odločilno vlogo. Vendar smo tudi skeptični, zato ker Eh, kljub tem obstaja možnost za države članice, da odločajo po svoje. In nekaj primerov je, ki to tudi dokazujejo in to nas eh, skrbi. Kar se mi zdi pomembno in tudi več eh, je to že povdarilo, in sicer migracije ne smejo biti a priori kriterij za ponovno uvedbo mejnih kontrol. To je zelo pomembno. In pri tem moramo na vsak način ostati. In tudi svet mora eh, to priznati. Torej, to ne more biti kriterij, ki bi lahko veljal pevšalno. To je treba na vsak način preprečiti. Potrebujemo jasna pravila, jasne ureditve, ki eh, bodo veljale, če bi prišlo do ponovnih ubit mejnih kontrol. Torej, mi kot parlament moramo seveda biti vključeni v obravnavo teh vprašanj, kar zadeva obdobje desetih dni. Kolegica od zelenih je že povedala nekaj o tem, tudi nam se to obdobje zdi predolgo, mi smo za tri dni. Pa še eno vprašanje, preden končam in sicer pomankljive kontrole na zunanjih mejah. To, o tem želim razpravljati. Kaj so pravzaprav te pomankljivosti? O, kakšnih, o kakšnem obsegu govorimo? Koliko krat prihaja do tega? To, o tem je treba razpravljati, tako da ne bo uh, uh, to pomenilo, da s tem zakrivamo, naprimer, eh, da se migracija uporabi kot eh, razlog za ponovno uvidbo kontrol. Mislim, da si moramo poročilo še nadrobno, podrobno ogledati in seveda eh, lahko pričakujete tudi predloge sprememb naše politične skupine, gospod Dirs Demeda. Hvala, gospod predsednik predsednik. Imam več pripomp na to poročilo. Prvič, kaj je pravzaprav pristojnost skupnosti? Seveda, zelo cenim sposobnosti kolegice Renate Weber, ampak kljub temu želim, postaviti nekaj vprašanj. Pravzaprav gre za to, da rešimo eh, in ohranimo svobodo gibanja oseb, pretok kapitala, pretok storitev, blaga, tam imamo popolno svobodo, ampak najbolj pomembno je, da se ustrezno zagotovi tudi svoboda gibanja oseb. To je moja prva pripomba. Drugič, če naj se, če je vse tako in tako že urejeno, čemu bi zadeve zdaj spreminjali. To smo slišali. Mislim, da so te spremembe potrebne, ker so nekatere države, očitno presegle to, prekoračile mejo, ki eh, jo imamo za mejo, ki se je ne sme prestopiti. Se vemo, za katere države gre, ki so prestopile to rdečo črto in to je potem izvalo določene eh, reakcije, odzive, ki so bili, eh, reakcije, ki so bile tudi zelo močne, silovite, tudi v tem parlamentu. Seveda gre včasih za nepredvidljive situacije in v teh primerjih se poskuša upravičevati tak ukrep. Kljub temu pa sta parlament pa tudi javnost oziroma parlament in tudi javnost nista reagirala. Naprimer atentat 11. marca in tudi na Norveškem. Eh, v tem primeru so za določen čas ponovno uvedli mejno mejne kontrole. No, to je upravičeno, ta razlog je mogoče razumeti, ampak kdo odloča o tem, ali je tak eh, razlog upravičen ali ne. Naprimer, nekontrolirani migracijski tokovi, ki zadevajo določene regije Evropske unije. Tudi tu bi lahko utemeljevali, da je to ogromen pritisk. Naprimer, 2006 smo eh, morali zdržati ogromen migracijski val, ampak kljub temu nismo ponovno uvedli mejnih kontrol in nismo razveljavili Schengen, Schengena. Torej, to poročilo mogoče ni nujno potrebno, ker se ureja nekaj, kar je v bistvu že urejeno. Ampak, če se države tega ne držijo, kar je dogovorjeno, potem je treba razmisliti predvsem o tem, zakaj do tega prihaja. Torej, ne vem, ali potrebujemo novo ureditev ali ne, ampak ugotavljamo, da so države, ki kršijo obstoječa pravila in tu moramo razmisliti, kako ravnati v teh primerjih. V šengenskem sistemu bi moral biti vsebovan nek mehanizem, ki nas ščiti pred takimi situacijami oziroma ki nam eh, ponuja ukrepe, kako ravnati v teh primerjih. Prav gotovo eh, je vedno možno, da pride do nepredvidljivih situacij, ki zatirjajo določene ukrepe, ampak takrat. Eh, je treba predvideti takojšno informiranje komisije, parlamenta in tako naprej, ustrezen postopek. Mislim, da se moramo držati predvsem tega, kar imamo. Če neka država članica enostransko sprejme določene ukrepe, potem je treba videti, ali jih je mogoče dopustiti ali pa je treba preprečiti te ukrepe, jih prepovedati. Če države članice torej sprejmejo take ukrepe, morajo nemudoma o tem obvestiti komisijo in parlament. Seveda pa bom eh, še enkrat zauzel stališče do poročila, ko bom dobil Eh, različico v svojem jeziku. Lahko pa že sedaj povem, če je to vprašanje tako in tako že rešeno, zakaj zadevo spreminjati, sistem obstaja, zakaj ga spreminjati. Mislim, da je treba eh, zagotoviti, da to, kar je zakonom urejeno, tudi velja. Hvala. No, tokrat se popolnoma strinjam s tem, kar je ravno kar povedal gospod Jadamera. Mogoče zato, ker sva oba kampanje in sva že morala uh, doživeti, koliko ljudi je prišlo v našo državo in nismo se čutili prisiljene, da zapremo meje. To je torej španska izkušnja in zato smo mogoče tudi bolj realistični, kar zadeva obravnavo tega vprašanja. Cilj ne more biti ta, da na ta način ustavimo migracijske tokove. Zato, eh, torej s tem je treba ravnati drugače eh, in moramo se vprašati, kako torej, ravnati s temi migracijskimi tokovi. Mislim, da sprememba Eh, šengenskega sistema eh, nam pri tem ne bo pomagala. Zakaj pravzaprav imamo ta šengenski režim? Saj vemo, eh, pod kakšnimi pogoji je nastal šengenski sistem. Gotovo, situacija je bila takrat mogoče malo drugačna in treba si je je mogoče spremeniti direktivo 2002. Gotovo obstajajo določene možnosti, vendar ne moremo vzeti šengenskega sistema za povod, eh, zato da se na da eh, se na ta način odzovemo na migracijske tokove, tako kot je povedal govornik pred mano, dve državi članici enostavno nista spoštovali obstoječih eh, predpisov eh, in se tudi nista držali smirnic, ki smo jih sprejeli. V zvezi s tem Evropska komisija mora zato povedati tim državama, da obstaja ureditev, ki jo je treba spoštovati. Če se to ne bo zgodilo, je treba eh, sprejeti ustrezne ukrepe. Mislim, da moramo biti dosledni. Če pri tem mislimo samo na Lampeduzo in vse, kar je povedano s tem, potem je dobro, če to tudi jasno povemo to pomeni, da bi morali spremeniti celoten zakonik, šengenski zakonik samo zaradi tega. In tudi gospa McTyre je govorila o tem. Torej, poročilo papa Nikolao in Weber sta povezana, ampak moramo vedeti, kje so grožnje za notranjo varnost in za javni red. Zato gre. kot rečeno, se ne moremo predvideti, eh, kakšni dogodki bi lahko bili potencijalna grožnja za notranjo varnost in za javni red. Naprimer to, kar se je zgodilo eh, na Norveškem. Zanimivo, kako se je eh, ravnalo s tem. Seveda je to bila velika grožnja, teroristična grožnja, ampak če imamo opraviti s tako grožnjo, tudi ne pomaga, če nekaj tednov pred tem je treba napovedati določene ukrepe, saj to je bila izredna situacija in, uh, eh, potre, in treba je nemudoma reagirati in ne moreš vseh uh, pristojnih organov pred tem obvestiti o tem. Torej, kot rečeno, imamo uh, šengenski sistem, uh, in šengenski sistem, namen šengenskega sistema ni, da eh, se s tem odzob, odzivamo na izredne situacije, kakršne sem omenila. Komisija je varuhinja šengenskih dogovorov, šengenskega sporazuma, ki se ga morajo držati vsi. Pogodba Namen pogodbe je, da se vsi držijo pogodbe. Se ne more tako, biti tako, da nekateri pogodb in smernic enostavno ne izpolnjujejo. Če, potem se je treba odzvati na to. Lampedusa je nekaj drugega in verjetno je o tem treba razpravljati v drugem okviru. Torej, vprašanje je, ali smo z šengenskim zakonikom, ali imamo odgovore na take izredne situacije. Seveda moramo izboljšati eh, kontrole na zunanjih mejah, moramo eh, se mogoče tudi pripraviti na morebitne prihodne nepredvidljive situacije, vendar ne more biti tako, da pri vsakem športnem dogodku enostavno razveljavimo ta sistem. ne vem, eh, zakaj svet želi odstopiti od teh obstoječih eh, predpisov. Dejstvo je, dve državi članici nista izpolnili zahtev pogodbe in eh, tudi ne direktive. Tu se moramo potem vprašati, kaj storiti. Torej, kot parlament smo resne institucije in eh, moramo razmisliti o tem, kako ravnati s to situacijo. Seveda ne dvomim o dobri volji gospe Weber. Samo še enkrat. Imamo sistem in držati se moramo tega sistema. Po moje samo zapravljamo čas, da razmišljamo o takšnih novih ureditvah. To ne bo eh, imelo nobene koristi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 27 odločitev o ponovni uvedbi mejnega nadzora je bilo eh, sporočenih, motivi so bili vedno eh, vsega spoštovanja re, eh, vredni, naprimer Portugalska je navedla vrh NATO, Norveška in Švedska, vemo zakaj in potem tudi druge države. Ne bom naštevala vseh teh primerov, ampak potem je tu še seveda Francija, o kateri smo danes že govorili v zvezi z težavami povezanimi z arabsko pomladjo, lani pomladi. Ne bom ponavljala tega, kar sta rekla oba kolega, ker sta eh, lepo povedala tisto, kar je bilo treba, ampak če bi nekaj vseeno rekla. Ev Evropska komisija je obtožila Italijo zaradi dovoljen eh, za začasno bivanje, potem je, oziroma, če bi bila komisija obtožila obe državi, potem danes ne bi bili eh, v tej fazi, v tej situaciji. Pošteno povedano, današnji predlogi ne bodo nič rešili. In mislim, da bi to temo lahko danes že zaključili. Hvala lepa, gospod predsednik. Birker. Hvala, gospod Pirkar. Danke, Herr Vorsitzender. Ich glaube, es herrscht... Hvala, gospod predsednik. Mislim, da se vsi strinjamo, da je šengenski mehanizem pravzaprav nekaj zelo pozitivnega in dobra povezava med eh, svobodo gibanja in varnostjo. Mehanizme seveda potrebujemo, ki omogočajo državam članicam, da če je ogrožena nacionalna varnost, sprejmejo ukrepe, vendar samo v tem primeru. Zato je treba storiti vse, da se izključi naslednje. In sicer, da iz volilno taktičnih razlogov ali iz kakršnih koli drugih razlogov se začasno kar tako uvedejo mejne kontrole. In na ta način se nekako razveljavi ta zelo dragocen šengenski mehanizem. Vendar nam primiri iz zadnjega časa kažejo, da ne funkcionira vse tako, kot smo si to idealisti kot idealisti predstavljali in tako, kot bi si to želeli. In zato je treba razmisliti o tem. Mislim, da so eh, predlogi v zvezi z urejenim postopkom, torej predlogi, ki jih predlaga gospa eh, Weber, so, mislim, da dobro izhodišče za pogajanje s svetom. Seveda mora biti eh, možnost, da če grozi neka nevarnost za notranjo varnost in javni red, potem morajo države članice imeti možnost, da hitro reagirajo. To je v tem poročilu predvideno, o podrobnostih se je treba seveda še pogovarjati. Najbolj bistveno se mi zdi, da najdemo mehanizem, da če se ugotovijo hude kršitve, ki seveda tudi ogrožajo notranjo varnost, torej da bi potem veljal mehanizem, ki bi zapolnil te vrzili na področju varnosti. Ne more biti tako, da um, rečemo, da je vse v redu, tako kot pravi svet. In ne more biti pa tudi tako, da o vsem odloča komisija in da jemlje pravice državam članicam, tudi to ne more biti prava pot. Vendar mislim, da so predlogi gospe Weber dobri, gre za urejen mehanizem, ki naj omogoča, da se potem najdejo ustrezne rešitve. V prihodnje naj bi brez velikih razprav v javnosti spet eh, bilo jasno, da je svoboda gibanja oseb eh, povezana tudi z varnostjo. Gospod Sisr, bo zadnji, preden bo eh, na razpravo odgovorila gospa Weber. Siska, go first, then we'll... Gospod Siska. Yes. Gospod Siska, beseda je vaša. Would you like to comment, please? <laughs> yes, I would. Thank you. No, gospod predsednik, nekako imam malo ne. Eh, čutim neko nelagodje v tej razpravi. Evropski parlament in, sve, in komisija s, torej, zauzemata stališče, ki je popolnoma v nasprotju s stališčem držav članic in to ne more biti tako v delujoči Evropi. Varnost je prav gotovo ena glavnih nalog držav članic in vsak državljan si želi, eh, da je ta varnost zagotovljena. To, kar naj se prenese, na Bruselj, torej pristojnosti, ki naj se prenesejo na bruselske inštitucije za zagotovitev večje varnosti, to enostavno ne gre. To ni pristojnost Bruslja. Vidno spet vidim, da se omejujejo pravice držav članic in tudi pravice državljanov in državljank. No, eh, pos, nekako se poskuša ugotoviti, da oziroma se poskuša prenesti del suverenosti na Brusel, tako prikrito. Um, javni red. Imeli smo naprimer primer huliganov uh, pri nogometnih tekmah in tu morajo države članice imeti možnost, da ukripajo proti takim pojavom. Ne more. Brusel zapovedati državam članicam to, kar naj bi bilo pravilno za zagotovitev miru in varnosti doma. Tako ne gre. Mislim, da eh, Schengen, torej, um, članice Schengena so tudi eh, č, eh, države, ki niso članice EU, tudi to sem hotel povedati. Gospod Busutil, prosim. Hvala, gospod eh, predsednik. Ta razprava zelo jasno kaže, da obstaja, eh, eh, da se strinjajo vse politične skupine, da je treba ohraniti Schengen, da je svobodo gibanja možno. Eh, omejiti samo v izjemnih primerjih in vsi se strinjamo, da migracijski tokovi ne morejo biti razlog za ponovno uvedbo mejnih kontrol. Želim eh, postaviti vprašanje svetu, ali nam svet lahko pove, ali tudi v svet meni enako o migracijskem vprašanju. Kako mislijo, razmišljajo države članice o tem? Mislim, da gre v glavnem za to in dobro bi bilo, če nam bi svet povedal, kakšno je stališče držav članic v zvezi s tem vprašanjem migracij. No, sedaj pa tej razpravi. Uh, želim vprašati, ali mogoče predsedstvo ali komisija se želite zelo kratko odzvati na to, zato ker je uh, več kot en poslanec uh, izrazil dvom o uh, utemeljitvi te pobude, o tem, ali uh, ima to sploh kakšno korist. Torej, sprašujem svet in komisijo, ali želite kaj povedati o tem, potem pa Eh, dam besedo gospod Weber. Eh, bom zelo kratka. Eh, svet bo, se bo gotovo tudi odzval na to razpravo. Mislim, da so nekateri poslanci malo zavajujoče predstavili razloge komisije za ta svežen. Um, torej ne gre samo za potencijalne kršitve. Želim poslance pozvati, da naj si ogledajo ta svežen v celoti in da pripravljeni smo tudi se bilateralno pogajati z njimi. Uh, Torej, ne smemo nesorazmerno se odzvati na enega ali dva, na en incident ali dva. Torej, to ne more biti razlog za ponovno uvedbo. In to tudi ni bilo tako, temveč so se navajali drugačni razlogi. Gospod eh, predstavnik sveta, na kratko, hvala. Kar zadeva vprašanje gospe McIntyre, še vedno smo mnenja, da je realistično doseči kompromis v tem dosjeju in da je osnutek poročila korak v pravo smer in da je dobra podlaga za prihodnja pogajanja. Gospodu Buzutilu pa želim povedati, da v svetu ni podpore za to, da bi eh, migracije kot takšne bile razlog za uvedbo kontrol. Sedaj pa spet gospa Weber. Bom zelo kratka, vem, da nam, nimamo več veliko časa. No, preden se odzovem na razpravo, se želim zahvaliti vsem, ki so v zadnjih mesecih eh, se ukvarjali s to temo, preden smo oblikovali to poročilo. Veliko sestankov je bilo, ki smo jih imela s komisijo na različnih ravnih, s danskim predsedstvom. Sem se sestala večkrat tudi z predstavniki drugih držav članic in seveda s kolegi in kolegicami poročevalci v senci. Torej vsem najlepša hvala za to delo in prepričana sem, da bomo enako eh, plodno sodelovali tudi v prihodnje. Dve stališči sta bili izra, izraženi v tej razpravi. Eni pravijo, želimo, eh, iti dlje od tega, kar imamo v tej situaciji in eh, to želimo doseči na koordiniran način, ko gre za uvedbo mejnih kontrol. Drugo mnenje pa je, da ne potrebujemo tega predloga, te, te spremembe sedanjega sistema, da je dovolj, kar imamo in da gre pravzaprav samo za omejeno situacijo, v glavnem za Lampeduso. Želim najprej odgovoriti na to drugo vprašanje. Mogoče je korektno do 25 odstotkov, da je to bil odziv na Lampeduso, ampak ne samo na Lampeduso. Zato sem, ko sem se začela ukvarjati s tem poročilom, uh, uh, sem se spomnila številnih situacij v zadnjih letih. Uvedba uh, mejnih kontrol na Danskem ni imela opraviti nič z Lampeduzo. To je bila pobuda takratne vlade, da bi uh, se borili proti čezmenemu kriminalu. In vsi smo se strinjali, da to ni bil pravi odgovor na to. To, kar želimo doseči s poročilom, je, da se uh, preprečijo take situacije v prihodnje, s tem, da se vključi komisijo v tak postopek in seveda tudi zadevno državo članico, ko uh, gre za morebitno ponovno uvidbo mene kontrole. Sedaj pa želim oziroma ne bom uh, zapravljala preveč časa z odgovarjanjem na specifične vprašanja, ker nas čaka še več sestankov. Um, slišali smo, da naj ne bi bilo komitološkega postopka v zvezi s tem, torej o tem bomo razpravljali še naprej. Ampak v teh izjemnih situacijah mislim, da naj bi odločitev bila v rokah komisije. Lahko seveda poskrbimo za večjo transparentnost, ampak mislim, da mora ta odločitev ostati eh, v pristojnosti komisije. Potem nepredvidljive situacije in nujnost eh, v primeru terorističnega napada ali podobnega dogodka. Razumem, da je za nekatere desetdnevno obdobje predolgo, ampak mislim, da, ni, da to ni nujno tako. Naprimer, pogovarjala sem se tudi z nevladnimi organizacijami iz Romunije in Španije. Naprimer, tragičen, tragičen teroristični napad, ki se je zgodil v Španiji in takrat, po moje, ne bi, ni bilo možno rešiti zadev v nekaj urah in zato eh, potrebuje država tudi določen čas za oceno. Saj ni nujno, da uh, je to, da se izkoristi deset dni, uh, ampak država članica potrebuje določen čas za to, da presudi situacijo. Tri je dnevi je prekratko. Potem odgovor gospi McIntyre. V predlogu komisije je odziv unije pomeni odločitev komisije za ponovno uvedbo mejne kontrole. To temu večina v svetu nasprotuje. In zato usklajen odgovor, koordiniran odgovor eh, pomeni, da država članica, eh, da je v pristojnosti države članice, da sprejme tak ukrep, ampak v postopku, kjer v katerega je vključena tudi komisija in tudi druge države članice, ki jih neposredno zadeva uvedba uh, mejnih kontrol strani ene države članice. Potem uh, kar zadeva smirnice. Ideja, da bi imeli take smirnice, ti, ta ideja se mi ni porodila, ker uh, kar tako, temveč to je bilo v sporočilu komisije, torej od tam smo vzeli to idejo. Kljub temu seveda razumem, da nočete, da bi ocenjujemo to, kar se za države članice zdi grožnja. Ampak če govorimo o šengenskem eh, pravnem redu, ki je naša skupna vrednota, potem moramo eh, tudi priznati, da je grožnja za varnost, nacionalno varnost, javni red in tako naprej, da se to tiče celotnega šengenskega območja in ne samo ene države članice. In zato se mi zdi, komisija lahko pripravi take smirnice. Torej, v vašem predlogu, ki sem ga spremenila, govorite o grožnji na ravni EU. Če je možno pripraviti kriterije za to, da bomo razumeli, kaj so take grožnje, bi to bilo dobro. S tem bom končala. E, želim se seveda e, zahvaliti tudi e, asistentom in vsem, ki so mi pomagali pri oblikovanju tega poročila. Hvala. Hvala, to je bila korisna razprava. Seveda prišlo je do nasprotujočih si mnen, ampak to je razprava, ki se je šele začela, ki je še nismo končali. Potem, ko smo slišali članice in člane odbora. Do, naj povem, da do 9. marca do 12. ure je treba vložiti predloge sprememb. Torej, pred naslednjim sestankom odbora Libe 20. oziroma 21. marca. Pet minut imamo zamude, ampak naslednja točka se nanaša na razpravo o poročilu kolegice Monike Holmajer. Napadi na informacijske sisteme razveljevitev okvirnega sklepa sveta 2005 skozi 2.2.2. Gospo Holmajer bomo poslušali, ne bomo prisluhnili. Najprej naj bi eh, razpravljali tudi od, o predlogih sprememb, sedaj ne bomo glasovali, samo razprava bo potegala. Gospa Holmajer. Gospod predsednik, najlepša hvala. Skupaj s poročevalci v esenci sem ugotovila, da ker niso vsi bili na voljo v čas, je najbolje prestaviti eh, glasovanje na naslednjič, tako da bomo v miru prišli do kompromisnih eh, predlogov. Ne gre za to, da so teme sporne, temveč enostavno terminsko, časovno se nismo mogli sestati z vsemi poročevalci oziroma poročevalkami v senci. Hvala tudi svetu za razumevanje za to situacijo, vendar predstavnikom sveta naj kar povem. Uh, ugotovili smo, da bomo potrebovali samo dva trialoga, kar pomeni, da se moramo eni, drugi in tretji dobro pripraviti na to. Hvala vsem poročevalkam in poročevalcem v Senci za zelo angažirano in dobro sodelovanje. Naj še enkrat povdarim. Tukaj gre za kazansko pravo. Gre torej za inštrument, ki je na koncu koncev zadnji korak, ki nam je na volo. Sveda vsi bi si želeli, da bi. Eh, direktive o varnostnih standardih in o preprečevanju že bile sprejete, vendar tam so zadeve nekoliko bolj zapletene, kakor eh, področje kazanskega prava, zato bo pač eh, ta akt prvi. Vendar vsekakor bi moral pre, prispevati tudi k preprečevanju napadov na informacijske sisteme v okviru direktive na področju kazenskega prava tudi nekatere uvodne izjave že eh, natančno določajo pristop eh, s stališča preprečevanja. Besedilo moramo ustrezno jasno in pravno trdno eh, oblikovati, tako da bomo lahko hitro prišli do skupne rešitve. Še nekaj vprašanje odprtih. kolegica Verža in kolega Albrecht imata predloge sprememb. Namreč, da bi uh, kazenske sankcije pravzaprav vključili tudi v povezavi z informiranjem o uh, morebitni nevarnosti napada na informacijski sistem. Torej, neke vrste minimalne standarde uh, Eh, bi potem imeli, ki bi bili zelo nizki, neustrezni, ampak če nekdo najavi napad na informacijski sistem, eh, je takšnega storilca, ne glede na to, ali je napad opravil ali ne, treba kaznovati. Torej, to se nam zdi, da bi vendarle bilo treba v kazanske sankcije vključiti. Potem eh, olajševalne okoliščine je naslednje področje. Ja, ugotovili smo, da obstajajo lahko takšne olajševalne okoliščine, ki bi jih bilo treba upoštevati. Zato se nam zdi, da bi bilo dobro imeti tako oteževalne kot tudi olajševalne okoliščine v tem dokumentu. Kar zadeva oteževalne okoliščine, to ni nič novega. To je že v okvirnem sklepu, ki se daj velja eh, vključeno, torej v tej direktivi ne bo nič novega. Eh, zahvaljujem se kolegijom in kolegicam, ki so eh, predlagali, da se eh, ENISO, Europol in mreže za pravočasno izmenjavo informacij bolj povdarijo, tako da bo to sodelovanje hitrejše in bolj natančno ter bolj učinkovito. In strinjam se s tistimi, ki so izrazili zaskrbljenost eh, zaradi možnih napadov tudi na te informacijske sisteme. Nekaj nejasnosti je še. Kolega Enčon in kolega Alvaro sta ugotovila, da bi to direktivo naj uporabljali tudi za posamezne države, če bi države ali financirale takšne napade ali pa celo same bile vključene v takšne napade. No, to žal je dobra ideja, ampak v okviru mednarodnega prava tega ni moč eh, urediti. Kajti v mednarodnem pravu je ta možnost kaznovanja v navednicah držav izključena. Razen v primeru genocida. Veste, kako težko je bilo uh, se dogovoriti za ustanovitev uh, sedišča v Hagu in podobno. Torej, vedno mora biti še eh, neka posameznik, ki je odgovoren za napad in šele potem lahko govorimo o veljavnosti teh naših določb. Ne moremo sedaj dovoliti eni državi, da bi sodno odločala o morebitnih eh, neustreznih eh, dejanjih druge države. To pač, kot pravim, z stališča mednarodnega prava ni možno. Naj grem naprej. Sama sem poskušala uh, ugotoviti, ali lahko pravno uredimo tudi kazensko odgovornost posameznih eh, državnih organov za uh, upravljanje s podatki. Če recimo nek um, organ v državi ki pripravlja uh, takšne informacijske sisteme, najavi, da bi uh, želel sam eh, s svojim sistemom zagotoviti varnost eh, drugim informacijskim sistemom. V takšnem primeru politike, politiki pa tudi finančna ministerstva v državah to zavračajo. Ne samo zaradi tega, ker ni dovolj denarja, temveč tudi zato, ker ne moremo imeti v nobeni državi enega samega kontrolorja eh, podatkov Vsak eh, organ v državi in država sama mora zgraditi svoj eh, lastni sistem za preprečevanje pred napadi. Torej, še vedno mislim, da je bolje imeti zavezo, da imajo države članice vse neke minimalne standarde in to bi bilo dobro vključiti v to besedilo. Zato tudi podpiram predlog spremembe kolege Albrehta. Ta se nam zdi, da bi lahko bil morda dobra kompromisna rešitev. Nekaj posameznih vprašanj je še ostalo odprtih. Naprimer, najmanjša maksimalna kazen. Kaj to pomeni? Tukaj je prišlo do nesporazuma. Vsaka država članica mora določiti, da uh, njena najvišja sankcija za takšno kaznivo dejanje obstaja. Kakšna je, eh, koliko znaša, pa je seveda vprašanje države članice same. Samo neko najmanjšo eh, kazen želimo določiti v tem aktu, ne pa, ne pa kaj drugega. Potem tako imenovani eh, kaznivi namen. Tukaj je prišlo do nekaj različnih mnen. Torej, če je sam vdor v informacijski sistem se zgodil, potem je že to kaznivo dejanje. Ni treba, da je neka druga, ka, neka druga namera, ki je v neskladu z kazensko zakonodajo, bila prisotna. Torej, če gre enostavno za napad, vdor v informacijski sistem, je to že kaznivo dejanje. Tudi tukaj je bilo eh, nekaj nesporazuma, čež da mora biti poleg udora v sistem prisoten še nek eh, kaznivi namen. Ne, že sam udor je tisti, ki je, ki eh, je kaznivo dejanje. Če že govorimo o varstvu podatkov, potem je vsak udor v te podatke uh, že nekaj, kar je kaznivo dejanje, namerno ali nenamerno, je tukaj povsem nerelevantno, eh, če hočemo resno govoriti o varstvu podatkov. No, sam, če se nekdo iz ne vem, čistega veselja priključi na informacijski sistem nekoga drugega, ne da bi tukaj imel kakšen poseben namen, je to tudi že kaznivo dejanje. Hvala kolegicam in kolegom, svetu in tudi sekretarjatu za odlično sodelovanje. Hvala tudi komisiji za dobro sodelovanje. In mislim, da bomo hitro lahko napredovali. Hvala. Uh, Holmeier, uh... Hvala, gospa Holmajer. Sedaj pa gospod Janski kot predstavnik komisije. Najlepša hvala. Gospa Holmajer je že povdarila, da je dialog bil zelo konstruktiven v zvezi z predlogi sprememb. O celi vrsti stvari, ki jih je gospa Holmajer že omenila, smo se pogovarjali. Pristop v načelu podpiramo. Smo pa odprli celo vrsto vprašanj, tudi kar zadeva 74. predlog sprememb, potem Eh, zasebna odgovornost, kazenska odgovornost. Tega ne želimo zelo osko obravnavati, ko gre za kazensko odgovornost eh, prodajalcev in eh, proizvajalcev softvera. To ni dovolj. Cela vrsta akterjev je vključena v to verigo varnosti, zato se moramo odločiti, da bomo tudi njih vključili. Hvala tudi za pojasnilo glede kazni. V nekaterih predlogih sprememb je zmedeno predstavljeno, kako so te kazanske sankcije sploh predvidene. Mi bi želeli podariti še nekaj. Predlogi sprememb ki zahtevajo eh, črtanje kazni in eh, otežujočih okoljno, oteževalnih okoljnosti, se nam zdijo korak nazaj v primerjavi s tistim, kar že imamo. Ne pozabimo na naslednje. Zakaj smo kazni povečali v tem predlogu? Zato, ker so trenutno zelo nizke te kazenske sankcije. Glede na obseg in škodo, ki ga eh, kibernetni eh, kriminaliteta povzroča, je treba te kazenske sankcije povečati. Hvala. Hvala, gospod Janski. Gospod Lars Solskov pa bo sedaj spregovoril v imenu danskega predsedstva, torej v imenu sveta. Tudi v imenu sveta in predsedstva naj se zahvalim poročevalki za dobro sodelovanje na tem dosjeju, pri tem dosjeju. Pripravljeni smo aktivno sodelovati v pogajanjih z parlamentom o tem osnutku direktive. Naš cilj je sebinska pogajanja zaključiti v času pred danskega predsedovanja ker glasovanje danes ne bo potekalo, to lahko pomeni, da bodo roki, ki so pred nami, zelo tesni, ampak vseeno smo pripričani, glede na dobro sodelovanje do sedaj, da lahko ujamemo te roke. Predlogi sprememb članov tega odbora še niso bili predmet ocenjevanja delovne skupine sveta, ampak nekaj odprtih vprašanj že obstaja. Gospa Holmajer in predstavnik komisije ste že govorila o tem. Gre za predloge sprememb v zvezi z imuniteto držav v kazenskih postopkih. Tukaj gre za uveljavljeno doktrino mednarodnega prava, načelo suverenosti in enakopravnosti držav. Ta, po tej doktrini države oziroma sodišča ne morejo prevzemati eh, sodne pristojnosti sodišč druge države. Ta doktrina državne imunitete je torej absolutna, kar pomeni, da ne moremo ustvarjati zaveza države članice, ki uh, se nanašajo na kazansko pravo, ki ne bi bile skladne z to dogmo oziroma eh, tem načelom mednarodnega prava. Če bi se to zgodilo, potem bi bilo zelo težko, da bi eh, v svetu države članice lahko podprle ta predlog. Še ena tema. Predlogi sprememb o minimalnih standardih eh, za zaščito informacijskih sistemov in osebnih podatkov. Če upoštevamo pravno podlago tega predloga, Eh, področje uporabe in cilj, je predsedstvo prepričano, da to ni prav, pravo, pravno orodje, da bi uredili področje morebitne škodninske odgovornosti posameznih akterjev. Sedaj pa otvarjam razpravo, gospod Kjekov. Gospa predsedujoča. Mislim, da je poleg mojega poročila to verjetno najbolj pomembno področje, ki ga trenutno obravnavamo v našem odboru. Če izhajamo iz leta 2005 konvencije iz eh, Budimpešte, je očitno, da to potrebujemo, kajti tako kot tehnologija, tudi kibernetski kriminal oziroma kriminal visokih tehnologij hitro napreduje. Hvala poročevalki, gospej Holmajer, za to, kajti. Redno bomo morda v prihodnosti se morali lotevati razprave o tej temi. Gospa Holmajer pa je vsekakor zastavila pot v pravo smer. Samo nekaj stvari bi pokomentiral na kratko. Prvič, odgovornost je brez dvoma tukaj pri zelo široki paleti posameznikov in organizacij. Sam sem evropski sedež Intela, ki, kot veste, izvaja mikročipe, obiskal pred nekaj tedni. Sodelujejo pa tudi s podjetji, kot je McAfee. To pa so podjetja, ki izdelujejo softver oziroma programsko opremo, ki blokirajo uh, morebitne napade na informacijske sisteme in računalnike. Moram reči, da delo, ki ga oni opravljajo, je naredilo name velik vtis. Ti, ki uh, Eh, konstruirajo naše računalnike, ki pripravljajo programsko opremo, ogromno delajo na tem in to je zelo pomembno, kajti kibernetske kriminalitete ne bi bilo, če bi vsi eh, sprejeli vse previdnostne ukrepe, da bi to preprečili. Torej, priznavam, da veliko delajo podjetja Ala Intel, ampak razočaralo me naslednje. Premalo smo, so pozorna mnoga velika in majhna podjetja v Evropi in v tujini na možnosti napadov. Vsak dan, in ne bom pretiraval, obstaja na tisoče takšnih napadov na podatkovne baze ameriških inštitucij, pa tudi evropskih inštitucij. To je nenehni problem, stalni problem v preteklosti, ko sta se dva, dva špiona uh, sestala na nekem uh, mostu in sta izmenjala ne vem, načrte nekega nadzvočnega letala, so preteklost. To, kar se sedaj dogaja, je en uh, ali dva kriminalca pritisneta na gumb in vse načrti so jim v vseh podrobnostih na voljo v milisekundah. Torej podjetja, gospodarstvo bi morali narediti več. Več bi morali vlagati v to, treba je imenovati uradnike za to. Danes že imamo uradnike za boj proti pranju denarja, morali pa bi imeti v podjetjih tudi uradnike, ki bi uh, se ukvarjali s to temo. Pa še nekaj? Mednarodnja raven. Prav je, da bomo tukaj imeli neke minimalne kazni, ampak se mi zdi, da so zelo mile glede na to, kakšne so posledice takih napadov. Tukaj gre za milijarde evrov. Gre za mednarodno dimenzijo teh kaznjivih dejanj in to je treba upoštevati. Poznamo države v svetu, ki se pravzaprav uh, s svojimi resursi na nek način udeležijo teh napadov. Gre za kriminal, kazniva dejanja, ki jih storijo ali posamezniki ali pa včasih tudi države. In mislim, da mednarodne sankcije, ki smo jih do sedaj imeli, ni dovolj. Kajti ni enostavno uh, nekoga tožiti na mednarodnem sodišču. Treba je zagotoviti ustrezno in finančno in kadrsko podporo za to. In terorizem, kibernetski terorizem. Nekateri pravijo, ja, terorizem je samo nekaj e, fizičnega, ko eksplodira bomba in ubije toliko in toliko ljudi, ampak kibernetski terorizem ogroža inštitucije, države in podjetja in je enaka nevarnost kot fizični terorizem. In to bi lahko ogrozilo, uničilo celo naš notranji trg, to bi lahko uničilo našo družbo. Zato pozdravljam to pobudo. Mislim, da je, vsaj upam, to začetek procesa, ko bomo bolj pozorni na te možnosti in upam, da bo komisija in svet tudi nad, nadaljeval s tem delom tako hitro kot mi. Hvala, gospod Albrecht. Hvala. Hvala še enkrat poročevalki za tesno sodelovanje. Mislim, da bomo resnično hitro lahko napredovali in to v pravi smeri. Želel bi se navezati na to, kar je rekel gospod Kirkhop, ko gre za kazensko odgovornost in škodninsko odgovornost podjetij stališča parlamenta je treba reči, da smo o tem že razpravljali veliko krat. In v tej direktivi gre za kazensko pravo, gre za določanje kazni, vendar moramo razmišljati tudi o preprečevanju, o odgovornosti tistih, ki upravljajo se informacijskimi sistemi, ki morajo zagotoviti varnost sistemov, razviti nove tehnologije v ta namen. In zato pozivam komisijo in svet, da se ne omejita samo na eno pravno podlago, na en ukrep, ki je v okviru kazanskega prava. Kajti to je neuravnoteženo potem. Menimo, da bomo na koncu prišli do slabe rešitve. Imeli bomo sicer skupne kazni, vendar s tem ne bomo problema rešili, kajti kazensko pravo ne rešuje problemov. Gre za izvrševanje nekih sankcij, ampak ne gre za uh, izboljšanje varnosti teh sistemov, če se omejimo na kazensko pravo. Zato mislim, da moramo tudi področje uporabe razširiti. Saj to bo stališče parlamenta. Pa še nekaj. če bomo nadaljevali samo z zviševanjem kazni, ne bomo teh problemov rešili. Nekaj dobrih določb že imamo v tem predlogu. Nisem pa prepričan, naprimer, da oteževalne okoliščine, ko gre za krajo identitete, je pravi pristop. Večina kršitev večina primerov nezakonitega vstopa v informacijske sisteme, ni nujno tudi kraja identitete, kar pomeni, da v vseh teh primerjih ne bi imeli oteževalnih okoliščin. To torej po našem mnenju ni pravi pristop. Pa še nekaj. Razlikovati moramo med tistimi primeri, ko gre za napad, nezakoniti seveda napad, z namero us, uh, povzročiti škodo ali napad, ki je dejansko pripelje do škode in napad, ki tega ne povzroči. Mislimo, da je tukaj treba diferenciran pristop, tukaj treba stvari razlikovati, sicer bomo imeli ogromne probleme. V ameriškem kongresu, naj samo to povem, tudi sedaj razmišljajo o tem, da če gre za tiste, ki v, uh, napadajo informacijske sisteme ne z namero, da povzročijo veliko škodo, tudi te enako obravnavajo kot tisti, ki uh, upadajo v sisteme z namenom uh, povzročitve velike škode. Tukaj, po mojem, bi torej bilo treba stvari razlikovati. Hvala, gospod Elsiu. Hvala, gospod predsednik. Tudi sam se zahvaljujem poročevalki gospej Holmajer za vse napore, ki jih je vložila v pripravo tega poročila. Hvala tudi za zelo korekten način sodelovanja za vsemi. V preteklosti smo se kot poročevalci v senci večkrat sestali in Naj omenim samo nekatere zamisli, smo, o katerih smo razpravljali in ki smo jih potem prelili v predloge sprememb. Prvič. Menim, da bi morali zagotoviti boljše sodelovanje med pristojnimi organi, torej organi, ki so pristojni za boj proti kibernetskemu kriminaliteti in to organi na nacionalni, kot tudi na evropski ravni. Europol, Eurojust, in nekatere druge inštitucije bi vse morale biti vključene v te dejavnosti. Upoštevati je treba še nekaj. Ta fenomen eh, kriminalitete visokih tehnologij je globalni fenomen, kar pomeni, da moramo zagotoviti sodelovanje na mednarodni ravni, sicer ne bomo ničesar uspeli narediti predlagamo torej, da vsak mednarodni sporazum, ki ga podpiše Evropska unija oziroma sklene država članica, pri katerem gre za podatke, mora vsebovati tudi določbe, ki se nanašajo na varnost eh, informacijskih eh, sistemov. Tako kot drugi, tudi sam menim naslednje. Če tudi to ni področje uporabe tega predloga direktive, se nam zdi, da je vidik preprečevanja tudi izjemno pomemben. Vloga Enise bi tukaj morala biti večja. Enisa bi morala redno objavljati poročila o stanju in razvoju na evropski in na mednarodni ravni. Tehnično znanje zaposlenih v Enisi bi morala biti na voljo tudi državam članicam, po našem mnenju. Morda nisem bil dovolj eh, jasen, ko sem ponudil ta predlog spremembe v zvezi z odgovornostjo držav. Menim, da je to mnenje, ki ga podpirajo tudi druge politične skupine, gospoda uh, Kirkhope in Albrecht sta podprla to zamisel. V svojem predlogu sem predlagal naslednje. Ni država članica tista, ki je odgovorna, uh, eh, kazansko odgovorna in jo je moč uh, pripeljati na sodišče, temveč Treba je vedeti, da državo predstavljajo tudi različne inštitucije in organi in le te bi bilo treba prisiliti, da zavarujajo informacijske sisteme Evropske unije, tako nacionalne sisteme, kot tudi vse evropske sisteme, VIS, SIS in tako naprej. Na evropski ravni imamo več skupnih informacijskih sistemov, ki jih uporabljajo države članice in na nje je moč organizirati napad tudi iz posamezne države članice. Ne govorimo torej o a, eh, odgovornosti pravnih oseb. No seveda, podjetja morajo svoje sisteme zavarovati ustrezno, ampak državne agencije, državni organi bi morali biti odgovorni na tem področju morajo zagotoviti ustrezno upravljanje in varovanje sistemov, ki so last ne samo države, temveč tudi drugih držav članic Evropske unije. Kazni. Tukaj, kar zadeva kazni, predlog komisija lahko podpremo, se nam zdi spremljiv. Ampak kazenske sankcije ne bodo rešile problema. Eh, kriminalitete visokih tehnologij. Kompromisni predlogi sprememb, ki jih predlaga gospa Holmajer, po našem mnenju, gredo v pravo smer. In eh, prepričan sem, da bomo na koncu prišli do uravnoteženega besedila, ki bo dober temelj za pogajanja s svetom. Hvala, gospa Ernst. Hvala na mesto gospe Veržija, ki je naša eh, poročevalka v senci, bom nekaj rekla. Tudi mi vidimo nevarnost tega kriminala visokih tehnologij. Ampak problema ne bomo rešili samo z kazenskim pravom. Ta enosmerna, eh, ta enostranska usmeritev na kazansko pravo se nam zdi neustrezna. Nismo prepričani, da bomo s tem lahko uh, prišli do rešitve, ki je uh, dobra. Torej, zauzemamo se za naslednje. Bolj diferencirano razmisliti o stvarih, bolj diferencirano pristopiti k rešitvam in še na nekaj treba paziti. Namreč na dejstvo, da ne želimo kriminalizacije uh, uporabnikov in providerjev, torej upravljavcev, user in provider, pravi govornica. Mislim, da uh, se temu moramo izogniti, moramo natančno razmisliti, kako bomo prišli do prave rešitve, ki bo seveda tudi uh, dovolj učinkovita, dovolj uspešna imenu svoje politične skupine bi rekla, da potrebujemo še nekaj časa za razpravo o kompromisnih predlogih. Naslednji teden bo sestanek poročevalcev v senci, to je pomembno. Pa tudi v političnih skupinah potrebujemo še zelo izčrpno razpravo o tem, da bomo sploh lahko potem prišli do pravih odločitev. Hvala, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Naj se še enkrat dotaknem posameznih točk. Argumentacijo gospodov Ensuja in Kirkhopa lahko sprejmem, kar zadeva pristop in obravnavo ter napade na države. Seveda, ta direktiva, ki izhaja iz kazenskega prava, tega ne bo mogla urediti. Ne pozabimo, da so mednarodne konference v Evropi, ki se ukvarjajo s tem, in cela vrsta drugih vprašanj je stvar mednarodnega prava. Torej ne gre za to eh, sankcioniranje držav se strani držav. Če bi to hoteli, potem bi morali to obravnavati v luči mednarodnega prava. Tako sem razumela tudi gospoda Krkova. Tam bi bilo treba potem iskati v okviru mednarodnega prava ustrezne sankcije. Tja torej se skupaj spada. Potem kraja identitete. Kolikor poznam pravno situacijo, in to bi morda bilo treba še pojaviti, po, pojasniti, pri tem ne gre za vprašanje, ali je nekdo ukradel nek potni list, in prevzel neko drugo identiteto. V najblažjih primerjih to tako ali tako ni kaznivo dejanje in je torej to izključeno iz področja uporabe te direktive. Ampak največji problem pri tem je to, da ne da bi prizadeti vedeli, se okuži ne samo en računalnik, temveč preko mreže iz, od tega računalnika se udre v infrastrukture, ki imajo zelo občutljive podatke, od industrijske eh, špionaže do eh, bančnih podatkov in tako naprej so tukaj mišljene, škoda je lahko milijardna. In tukaj nekateri pravijo, dve let, dvoletna kazanje premalo kot minimalna. Torej, zato bi bilo treba te oteževalne okoliščine morda tudi še upoštevati, no, ampak o tem se bomo še pogovorili. Potem enostranska usmeritev samo na kazansko pravo. Kolegica Ernst, komisija pripravlja ustrezne eh, druge direktive, ki se bodo ukvarjale z kriminaliteto eh, visokih tehnologij do konca tega leta naj bi uredili to kazansko pravno stran, ki izhaja iz eh, Budimpeštanske konvencije. Tukaj naj bi bile stvari nekoliko manj zapletene kot eh, pri varnosti in varnostnih sistemih. tudi ne bomo nasplošno kriminalizirali userjev in providerjev. Kar zadeva providerje, ste, o tem se moramo še pogovoriti, kakšnim kazenskim sankcijam lahko ti podležejo, verjetno finančnim eh, kaznim, kar pa zadeva uporabnika, normalnega uporabnika. Če normalno uporablja računalnik in internet, ne bomo kaznovali roki, čas. Ja, v naslednjih tednih moramo končati s to razpravo, če hočemo, da bi v času danskega predsedovanja res lahko dokončali to razpravo. Mislim, da so temeljni problemi jasni in v naslednjih dveh tednih mislim, da bi lahko dokončali to razpravo, potem bi lahko imeli glasovanje in potem bi končno lahko začeli s. Za pogajanji s svetom. Veselim se vseh teh razprav in diskusij. Hvala vsem kolegicam in kolegom, ki so intenzivno sodelovali pri tem. Hvala tudi komisiji, ki nam je intenzivno pomagala pri tem. Hvala lepa. Moramo vzeti čas, ki smo ga zamudili. Eh, Glasovanja ne bo, kot smo že rekli in vsi smo lahko razumeli, da se bo poročevalka najbolj potrudila, da se dogovori z poročevalci v senci do srede marca, tako da bomo lahko nadaljevali to razpravo in poskušali določene rezultate doseči na naslednjem sestanku. Sedaj gremo pa naprej. Obravnavali bomo tisto točko, ki je eh, bila predstavljena do Eh, od včeraj na današnji dan. Gre za eh, pripravljalko mnenja oziroma za mnenje, ki ga je pripravila eh, gospa Hankis in sicer o zaščiti kritične informacijske infrastrukture, dosežki naslednjih koraki v globalni kibernetski varnosti. Osnutek mnenja bo pripravljalka mnenja predstavila, potem je pa predstojni odbor ITRE Naš odbor eh, je bil povabljen naj pripravi svoje mnenje o zaščiti kritične informacijske strukture in potem bomo poskušali določiti roke za vlogo eh, predlogov sprememb. Vem, da zamujamo, ampak točno ob 12.30 pa moramo imeti sestanek koordinatorjev, eh, kar pa pomeni tudi, da se bomo morali potruditi. E, tudi eno uro dela nas čaka za sestanek koordinatorjev. Sedaj pa preidimo e, k predstavitvi gospe Han Kis. Hvala lepa. Odbor ITRE je odgovoril za poročilo na lastno uh, pobudo. Libe pa je odgovoril za direktivo o zaščiti kritične informacijske strukture tretjič, kibernetska varnost je tretja prioriteta EU eh, e strategije vnotranje varnosti. Četrtič, zakonodaja o kibernetskih eh, napadih je trenutno v rokah odbora Libe v okviru poročila o predlogu direktive Evropskega parlamenta in sveta o napadih na informacijske sisteme. Naš poročevalec je gospa Monika Goldmajer. Kot rezultat vsega tega boste pred seboj našli eh, osnutek mnenje in poskušala sem povdariti interdisciplinarni pristop, ki se mora uporabljati na področju internetske varnosti in pa zaščite eh, kritične informacijske infrastrukture. Zakaj je informacijska struktura kritična? Med drugimi pomembnimi stvarmi v bistvu gre za prenos podatkov in za hrambo podatkov. Moje mnenje je, da eh, so e, podatkovne e, baze o osebnih podatkih občutljive, to so recimo podatkovne babe finančnih institucij, zdravstvenih institucij in te bi po moje morale spadati v infrastrukturo kritične informacijske e, infrastrukture. In skoraj vsak dan se zbirajo ti podatki in tu ne gre samo za fizične, ampak tudi za virtualne infrastrukture, kako se podatki obravnavajo, uporabljajo in zlorabljajo. Veliko občutljivih eh, podatkov se pretaka in skladišči po celi Evropi in eh, sedaj imamo še eh, cloud computing in zato niti ne vemo točno vedno, kje se eh, podatki shranimo. Eh, zato je ta zaščita pomembna, da se zagotovi na globalni ravni. Moramo zagotoviti učinkovito uporabo razpoložljivih virov, se pravi, da je treba koordinirati eh, civilne in voja, eh, vojaške sektorje ter javni in zasebni sektor. Koordinacija je zato potrebna, da se izvo, izognemo podvajanju in pa pomankanju obveščenosti in zato je treba imenovati uradnika na visoki ravni, ki bo odgovoren za koordinacijo na ravni EU. To se mi zdi zelo pomembno. Najlepša hvala, kolegice in kolegi. Konkretno, eh, torej, eh, moje, moje mnenje eh, v pisni obliki je pred vami, zato ne bom navajala vse vsebine. Hvala lepa, gospa. The floor for the members willing to come. Sedaj pa, kdo želi besedo? Gospa Romero. Hvala lepa, gospod predsednik. To poročilo je zelo pomembno, zlasti v tem času, kajti kritična informacijska struktura je zelo izpostavljena napadom. In eh, zato je izjemno pomembno zagotoviti zaščito te informacijske strukture. Treba je ustvariti začitne sisteme, to se mi zdi bistveno. Načrti, ki smo jih pripravili, ki smo jih eh, oblikovali v zvezi z direktivo, morajo biti sedaj bolj dodelani. Nekatere države še nimajo vzpostavljenih posebnih ekip za hitro odzivanje, da bi, da bi se lahko tako eh, hitro odzvale na morebitne kibernetske napade. In ko to poročilo kaže, moramo zagotoviti, da bo eh, sodelovanje potekalo na eh, široki ravni, kajti do eh, te vrste kibernetskih napadov lahko prihaja posod. In kot piše v poročilo, oziroma kot pravi gospa Hankis, moramo izboljšati sodelovanje med eh, civilnimi in vojaškimi organi, zato da bi ustrezno zagotovili zaščito podatkov. V nekaterih primerih to sodelovanje ne poteka gladko, prihaja do napetosti, vendar pa je sodelovanje med civilnimi in vojaškimi organi organi v Evropi pomembno, potrebujemo tudi eh, interdisciplinarni pristop, to je tudi povedala gospa Hankes, tako da bo Evropska unija lahko oblikovala eh, učinkovit način in sistem odzivanja na morebitne napade. To poročilo je izjemno pomembno zaradi vseh razlogov, ki sem jih naštela in vsega. Verjetno bomo vložili nekaj predlogov sprememb, ampak poročevalki pa čestitam za dobro upravljeno delo. Hvala lepa, nihče drug ne želi besede. No more members. Will that be it then? Back to you, Mrs. Hankis. Dobro, potem pa gospa Hankis. Eh, Dajem vam besedo za zaključne besede comments. Thank you very much, Ms. Romero Lopez, your uh, opinion. Hvala lepa, gospa Romero Lopez, za vaše mnenje. Pošteno moram povedati, da moja ideja o koordinatorju na ravni EU ne bo sprejeta. Kajti tega sem se sicer spomnila, ampak še niso je sprejeli drugi in zato sem zelo zadovoljna, da je gospa Romero Lopez pozdravila ta predlog. In uh, verjetno bomo našli tudi uh, kompromise pri uh, vloženih predlogih sprememb. Hvala lepa, gospa Hankis. Če dodatnih komentarjev ni, naj vas spomnim na rok za vložitev predlogov sprememb. 29. februar. Jutri. Jutri. Dopovdne morate dati spremembe oziroma predloge sprememb, če se s tem strinjate. Pojdimo naprej, številka 14. In sicer pravica do eh, odvetnika v kazanskih zadevah in pa pravica do komunikacije v primeru prijetja. Tu imamo predlog direktive eh, na to temo in to je tretji korak v načrtu, ki ga je sprejel svet leta 2009, potem, ko je bila sprejeta direktiva o pravici do eh, tolmačenja in zastopanja In potem je tu še direktiva o eh, pravici do informacije, do obveščenosti v kazenskih postopkih. Gospa Antonesko je poročevalka. In potem bomo dali besedo komisiji in pa predsedstvo. Gospa Antonesko, najlepša hvala osnutek direktive, o katerem danes razpravljamo, ima namen vzpostaviti minimalne standarde za zagotavljanje pravic eh, osumljencev v kazenskih zadevah. To je tretji ukrep eh, znotraj eh, svežnja. Kljub nekaterim minimalnim standardom, ki so že veljavni in ki izhajajo iz listine o temeljnih pravicah, in Evropske konvencije pa eh, se razlikujejo pravice po posameznih državah članicah, kajti sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice se ne spoštuje enako v vseh državah članicah. Zakonodaja, ki je sprejeta na ravni E, je vse eno izboljšala učinkovitost pregona in pa eh, izvrševanje sodb v Evropski uniji. Vendar pa se je parlament že večkrat pogovarjal o tem, da je treba izboljšati pravice osumljencev v eh, kazenskih zadevah. Kajti tu še vedno obstajajo velika neravnovesja. Mislim, da ne smemo govoriti o pravicah na sodišču, preden govorimo o uh, uh, instrumentih vzajemnega priznavanja. Želim se osredotočiti na to, kako izboljšati pravice obtožencev, vseeno pa moramo imeti pred očmi uh, tudi do, uh, javno dobro in pa ustrezno izvajanje uh, sodnih postopkov. Druge pravice osumljencev bodo ostale ilozorne, če eh, obtoženec ne bo imel eh, možnosti dostopa do eh, odvetnika. V eh, predloge sprememb moramo zagotoviti predvsem ustreznost eh, z prvim eh, dvema ukrepoma, pravici do prevajanja in eh, tolmačenja in pravici do eh, obveščenosti oziroma o informacijah o pravici in obtožnici. Države članice bi morale eh, osumljencom zagotoviti zelo široke pravice. Osumljencom je treba tudi pomagati. Pomagati jim mora eh, odvetnik, preden pride do zaslišanja na policiji ali na sodniji. Eh, ko je eh, izdana obtožnica oziroma ko se osebo pridrži. In uh, ves čas uh, postopka. Osumljenec mora imeti pravico do odvetnika na sodišču, če si obtoženec tega želi. Amandmaja 13 in 27 skušata zagotoviti uh, skladno z prvima dvema ukrepoma, ampak vseeno želim eh, za, tu uložiti svoj predlog spremembe. V nekaterih državah članicah je namreč tako, da je nek drug organ, ne organ za kazenske zadeve, odgovoren za izrekanje kazni za prekrške. In ne bi bilo razumno zahtevati odvetnika za vsakršen eh, prekršek. Torej, ne bi bilo razumno, če bi zahtevali, da je odvetnik vedno prisoten pri majhnih prekrških. Če zakonodaja zahteva kazen za prekršek in če je mogoče, da pride stvar pred sodišče, potem pa bi prisotnost odvetnika morala biti obvezna. Kar pa zadeva pomoč odvetnika v kazanskih zadevah. Ko pristojni organi poskušajo razjasniti okoliščine, v katerih je bilo kaznivo dejanje narejeno, tu govorim o času takoj po kaznivem dejanju oziroma o primerih, ko se osebo eh, zaloti pri dejanju. Eh, ta prva vprašanja se ne bi smela obšteti za eh, zaslišanje. Eh, tu govorim o dva, 12. amadmaju, ki se nanaša na uvodno izjavo C12. Torej, eh, vprašanja, ki so postavljena takoj po kaznivem dejanju, niso del zaslišanja če so ta, eh, ta vprašanja povezana z varnostnimi elementi, recimo, da se preverja, ali ima oseba eh, orožje oziroma, ko se preverja identiteta eh, te osebe. Upam, da sem pomirila nekatere kolege, ki so izrazili svoje pomisleke v zvezi z možnostjo prevelikega eh, upravnega bremena za organe, če bi zahtevali prisotnost eh, odvetnika vsakič, ko se nekoga prime in eh, eh, se mu postavi nekaj vprašanj na ulici, recimo. Oseba mora imeti pravico, da se sreča z odvetnikom in da z njim komunicira po vseh potrebnih kanalih. Kar pa zadeva dokazno gradivo in zbiranje dokaznega gradiva ter na tej zvezi prisotnost odvetnika, da bi se izognili zamudam in neupravičenim stroškom. Tu mislimo eh, na jemanje eh, prsnih vtisov oziroma na merjanje prisotnosti alkohola v izdihanem zraku. Torej, v takem primeru bi odvetnik moral biti prisoten. Tu sem poskušala najti kompromis. In eh, sicer sem uložila eh, predloga sprememb 13 in 41. Tam sem napisala, da kadarkoli imenovani odvetnik želi, da sodeluje pri eh, zbiranju podatkov, bi eh, to morali eh, posredovati pristojnim organom. To bi lahko izboljšali lahko bi rekli, da je prvi postopkovni akt, akt zbiranja dokazov, če še nimamo od, imenovanega odvetnika. Mislim, da bi to lahko razjasnili z, eh, z enim dodatnim predlogom spremembe. Potem pravica do komuniciranja po prijetju. Da bi zagotovili skladnost s prejšnjimi direktivami, smo terminologijo nekoliko spremenili. Sedaj ne govorimo. Eh, sedaj govorimo o tem, da se tretjo osebo lahko obvesti po prijetju. Pogostnost sestankov med. Eh, odvetnikom in uh, osumljencev uh, ne sme biti omejena. Kar pa zadeva zaupnost, komunikacija med uh, odvetnikom in njegovo stranko je zaupne narave. Vložila sem amadmaja 17, 19 in 37 tu gre za pravico informiranja eh, konsulata. Eh, Dunajska konvencija v tej zvezi ne govori o nobenih derogacijah. Te derogacije bi po mojo zato morale biti omejene na posamične primere. ravno tako moramo analizirati vsak primer posebej in eh, svoboda osebe je eden od razlogov za možno derogacijo. Recimo, če gre za ugrabitve. Glede na to, da so ti ukrepi nujni, sem se s svojimi amandmaji poskušala zagotoviti to, da ne bojo samo sodni organi odločali o, o Eh, prisotnosti odvetnika, ampak da bi lahko o tem odločali tudi drugi pristojni organi. Ukolikor se, eh, se je eh, osumljenec odločil, da bo šel na sodišče, oziroma okolikor gre osumljenec na sodišče. Če pa gre za tveganje, da se razvije sokrivda med osumljencem in odvetnikom, mislim, da vse eno ne bi smeli eh, zavrniti, eh, zavrniti osumljencu eh, pravice do odvetnika, ampak bi morali odvetnika nadomestiti z drugim, če tako tveganje obstaja. Vendar pa ni treba, da je odvetnik prisoten vsakeč ko se oseba odreče tej pravici. Zelo pomembno je, da je ostre, oseba ustrezno obveščena o tem, kakšne posledice lahko pomeni zavrnitev odvisnika. Ampak ni nujno, da bi odvetnik bil prisoten vsakeč, ko se eh, osumljenec odloči drugače potem eh, prosta pravna, oziroma brezplačna pravna pomoč. Eh, amandma eh, 3.2 eh, v zvezi z 12. členom, torej ta eh, določba je bila s tem črtana. Če gre za situacijo v zvezi z brezplačno pomočjo, ki je zelo zapletena in nimamo vseh eh, informacij. Mislim, da bi morali ustrezno prilagoditi instrument, ki se nanaša na brezplačno pravno pomoč. In zato mislim, da bi komisija morala oblikovati predlog teksta, ki bi urejal brezplačno pravno pomoč. Sama sem dala tudi predlog spremembe o definiciji odvetnika. Odvetnik po moje pomeni osebo, ki ima ustrezne kvalifikacije v skladu z nacionalno zakonodajo države članice, da lahko zagotovi pravno pomoč uh, eh, ob dolžancov. Kolegi iz, Jure, eh, iz odbora Juri so tudi dali svojo definicijo odvetnika in mislim, da bi lahko našli eh, skupno opredelitev eh, tega izraza. To so glavne točke mojega poročila. Komisiji in svetu se želim zahvaliti, tudi obema predsedstvoma eh, se zahvaljujem, ki sta naredili veliko zato da lahko sedaj delamo naprej. Poročevalcem v senci se tudi zahvaljujem. In dansko predsedstvo pa bo poslalo eh, vprašalnik vsem državam članicam, oziroma je eh, poslalo vprašalnik. Eh, zahvaljujem se jim zato, ker je eh, ta vprašalnik nam je veliko pomagal. Kolegi so želeli, da podaljšamo rok za uložitev eh, amandmajev. Pogovorila se bom z sekretarjatom. Najlepša hvala in veselim se razprave. Hvala lepa, gospa Antonescu, za predstavitev tega pomembnega doseja o procesnih pravicah. Sedaj smo pripravljeni na razpravo z nekaterimi člani, ki so posla, pokazali interes v kontinuiteto te razprave. Ampak najprej razumem, da eh, komisija ne želi eh, besede, ampak svet bi na kratko želel eh, komentirati. Svet, da prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Najlepša hvala tudi gospe Antonesku. V veliko veselje mi je, da lahko zastopam svet na tem sestanku ob eh, predstavitvi osnutka poročila. Seveda smo veseli kot predsedstvo, eh, da je naš vprašalnik koristil tudi parlamentu. Svet pozdravlja dejstvo, da to poročilo sledi usmeritvam tudi oziroma gre v isti smeri kot, eh, kot svet in mislim, da bomo prav gotovo dosegli dogovor. Svet in poročevalka menimo, da je, je treba možnost preverjanja eh, za pogojev v zaporu črtati iz tega predloga, kajti to presega eh, področje oprave. Eh, kot veste, pogajanja niso bila lahka, delo sedaj lepo napreduje, nekaj odprtih vprašanj pa še vedno ostaja in morali bomo najti rešitve. Ena glavnih težav je v tem, da se sistemi v državah članicah zelo razlikujejo in zato ni lahko najti vsem sprejemljivim rešitem. Recimo nekaj od vprašanj ki jih bomo morali še rešiti. Naprimer, primer prekrškov. Velika večina držav članic pomeni, meni, da bi izključitev, ki jo predvidevamo v A in B, eh, morali vključiti tudi v to direktivo. Ta izključitev pa ne upošteva dejstva, da v nekaterih državah članicah tudi manjše prekrški, eh, recimo prometni prekrški, nepravilno parkiranje, eh, obravnavajo eh, or, eh, organi, ki so odgovorni za kazenski pregon. In zato bi morali te primere izključiti. Drugi primer se nanaša na osebino in naravo pravice do, sto, do dostopa do pravnika oziroma odvisnika. Kaj točno to pomeni? Ali morajo države članice imeti iste obveznosti v vseh primerjih ali pa bi več obveznosti moralo biti v nekaterih primerjih, ko je uh, osebi odozeta prostost eh, uh, oziroma ko je oseba privedena na sodišče. Svet si želi najti pravo ravnotežje v tem predlogu ne smemo pozabiti, da moramo najti pošteno ravnotežje med eh, pravicami obtožencev oziroma osumljencev, na drugi strani pa med eh, potrebami eh, organov pregona, da učinkovito izvedajo pregon. Saj tu gre tudi za vprašanje zaščite pravic žrtve kaznivega dejanja. Naše predsedstvo bo naredilo vse, da bomo dosegli dogovor med državami članicami pred koncem našega mandata. In ko bomo dosegli ta go, eh, dogovor, bo to dobra podlaga za pogajanja z Evropskim poga, eh, parlamentom. Eh, ta pogajanja prav gotovo ne bodo lahka, ampak predsedstvo je prepričano, da lahko ta pogajanja potekajo v dobrem vzdušju in lahko pripeljejo do za dovoljivega rezultata za vse institucije in za državljane Evropske unije. Hvala lepa za vašo pozornost. In končno si sedaj želi komisija tudi nekaj povedati. Komisija. Merci, monsieur le président. Je serai très bref. Hvala lepa, gospod predsednik. Bom zelo kratek. Eh, gospe Antonesko se zahvaljujem za poročilo in tudi čestitam. Eh, osnutek poročila smo analizirali, ravno tako smo analizirali poročilo odbora Juri in eh, eh poročili kazeta, da im, je komisija imela prav, ko je predlagala dokaj visoke standarde za obtožence in osumljence. In eh, podpiramo eh, željo Evropskega parlamenta, da se eh, obdrži dobro ravnotežje med eh, potrebami ene in drugi. Eh, tu moramo razširiti eh, področje uporabe tako, da pokrijemo z direktivo vse osebe, osumljence in obtožence. Potem je tu še eh, vprašanje ustreznega eh, obveščanja klienta, odvetnika med zbiranjem podatkov. Tu je potem še vprašanje derogacij, ki morajo biti omejene in pa vprašanje sankcij v primeru, kršitev, več, ko bomo imeli delegacij. In če imamo pravno sredstvo, ki bo omejeno, torej manj bo možno jamčiti pravice. In komisija, tako kot svet, men, meni, da moramo čim prej doseči eh, dogovor o tem besedilo in vse bomo naredili, kar je v naši moči, da olajšamo doseganje tega dogovora. Hvala lepa. We're opening Sedaj pa odpiram razpravo. Njena Romero López. Pa Romero López. Gracias, presidente. Verdaderamente este es un. Eh... Najlepša hvala, gospod predsednik. To je predlog, ki je zelo pomemben, zato ker v svežno eh, direktiv, ki urejajo procesna jamstva, predstavlja najpomembnejšo direktivo in je tudi zadnja v tem svežno. Sve, eh, svežen o procesnih jamstvih je bil predstavljen v času švedskega predsedovanja. Res eh, vam želimo čestitati, kajti veliko dela je bilo upravljenega v kratkem času. Ta predlagana direktiva je res zelo težka. Kot je povedal predsednik sveta, so sistemi v državah članicah zelo raznoliki in vzpostavitev minimalnih standardov je zato zahtevna naloga. Vendar moramo vse eno zagotoviti določeno raven eh, zaščite pravic, ki bo veljala po celi Evropski uniji. Direktiva to vsebuje. In gospa Antonesko je opravila odlično delo, o tem ni nobenega dvoma. Nekaj stvari bi sicer lahko dodali, ki se nam zdijo koristne. To lahko naredimo v obliki predlog, predlogov sprememb. Treba je zagotoviti eh, dostop do odvetnika čim prej, se pravi, že še preden zač, se začne preiskava, se pravi, na samem začetku, potem pravica do komuniciranja. Pravica do komuniciranja z eh, odvetnikom. Tu je treba doseči, da bo imel Eh, obtoženec oziroma osumljenec eh, možnost obiska svojih družinskih članov, pa tudi možnost dostopa do odvetnika. Prisotnost odvetnika je treba jamčiti, zajamčiti. Treba je pa točno določiti, od kdaj do kdaj. Seveda moramo upoštevati tudi čas, ki je potreben za zbiranje eh, dokaznega eh, gradiva. Tudi v času eh, zbiranja dokazov naj bi bil odvetnik prisoten za to, da samo zbiranje dokazov ne bi škodilo osumljencov oziroma obtožencov. Potem zaupnost, a je zelo pomembna. V Španiji smo imeli nekaj zadev, ki so pomembne z tega vidika. Mm, eh, Strinjamo se s tem, kar je rekel svet v zvezi z eh, derogacijami. Kršitev zaupnosti je možna samo v izjemnih okoličinah težko pa je oceniti, kdaj nastopijo take izjemne okoliščine, ki bi omogočale kršiti zaupnost eh, odnosa med odvetnikom in stranko. V Španiji in tudi v drugih državah se lahko zgodi, da odvetnik v bistvu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 Recimo, če bi potekalo zbiranje podatkov izven določenih morja, hočem pa vse, z vsem tem povedati, da bo zelo težko določiti te izjemne okoliščine. Člen 8 piše o tem. Pravico do obrambe je treba povdariti, to je izjemno pomembno. Člen 12 sedaj. Cierto, ki, mm, se va a sacar de este paquete de garantijas procesales, aunque. Te storitve je treba vzeti ven iz svežna. Če ni minimalnih pogojev za dostop do odvetnika, torej potem je, nima smisla govoriti o brezplačni pravni pomoči. In ti različni vidiki morajo biti pokriti, kar, kar zadeva uh, brezplačno pravno pomoč, moramo imeti neke minimalne standarde po vseh državah. Vse si moramo natančno pogledati in ugotoviti, kako s predlogi sprememb izboljšati to besedilo v smeri, ki sem jo nakazala. Ampak, mogoče bomo naredili še en korak dlje, kot pa je tisto, kar je predlagala komisija. Hvala lepa. Sedaj pa je na vrsti gospa Latford, ki je prav tako poročevalka v senci. Hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da je gospa Antonescu Eh, opravila zelo dobro delo, tako kot smo tudi pričakovali pri tem poročilu in eh, pripravila je zelo uravnotežen rezultat in eh, v glavnem se z njo tudi strinjam. Glavni člen je tretji člen in mislim, da ima prav, če se osredotočamo na pravico do odvetnika, ko se osebo zasliši, ko policija opravi zaslišanje osumljenca. Ampak nekaj želim povedati tudi o tem, ali je beseda v angliščini intervju um, pravilna beseda ali ne. Torej, Eh, treba si je ogledati, kakšno besedo uporabiti za to zaslišanje pri policiji. Vendar ključno je, ali nekdo postane osumljena oseba oziroma obtožena oseba in ali mo, eh, goče eh, ne upoštevamo tega na ustrezen način pri ukrepu A in ukrepu B in tu moramo še naprej razmisliti. Mislim, da gre v tej direktivi v glavnem za to in to je še nerešeno. Svet se nekako bori s tem in sicer ne samo, da gre za pravico do osumljenca, do dostopa do odvetnika, temveč gre za zavezo države, da eh, zagotovi odvetnika. In dokler ne bomo rešili te eh, ključnih razlik, bi direktiva sicer lahko lepo sebrala, na koncu pa ne daje nobenih rezultatov. Problem, ki ga moramo rešiti, je, ta, da mnoge države članice eh, ne eh, izpolnjujejo minimalnih standardov sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice. Torej, po policijska zaslišanja včasih potekajo, ne da bi osumljenec imel možnost, da se posveduje, posvetuje z um, odvetnikom in da se potem uporabijo dokazi iz teh zaslišanj, pri čemer eh, odvetnik pač ni sodeloval. In to potem lahko tudi vodi do določenih priznan in se potem tudi uh, obsodba uh, utemelji na tako pridobljenih dokazih. In zato je treba na vsak način zagotoviti ustrezno uh, ustrezna pravna pomoč in tudi um, pomoč odvetnika pred zaslišanjem, ki je potem lahko podlaga za obsodbo. Uh, nisem natančno, ne vem natančno, uh, kako se spreminja um, oziroma kaj bomo res dosegli s tem besedilom strinjam se z gospo Antonescu, da je ta ukrep C eh, ne more pokrivati celotnega področja pravne pomoči, ampak lahko pa se s tem reši osnovno vprašanje in sicer ali ima država dožnost, da aktivno zagotovi eh, osumljencu eh, odvetnika v določenih okoliščinah kajti sicer bo prihajalo do situacij, ko bodo samo tisti, ki eh, si lahko privoščijo imeli odvetnika, eh, revnejši pa ne. Torej, lahko rečemo, da ima nekdo pravico do odvetnika, če pa eh, država nima dožnosti, da pomaga pri zagotoviti tega odvetnika, potem to ostane eh, mrtva črka na papirju. In, eh, mislim, da uh, je to pravzaprav srčika celotnega predloga. Gospa Antin Antonisku je pokazala določeno fleksibilnost glede na vzočnosti odvetnika pri zbiranju dokazov. Besedilo komisije je bilo tu preveč eh, široko in mislim, da ni eh, dodane vrednosti, če je navzoč eh, odvetnik pri eh, odzemanju prstnih otisov. Predlog komisije je to predvidel. Vendar v drugih primerjih pa le, mogoče tudi, ko se ugotavlja identiteta in tako naprej. Mogoče eh, bo vendarle uspelo najti nek pameten kompromis med eh, parlamentom in svetom v tej točki strinjam se z gospo Antonesko in tudi svetom, da naj bi črtali vlogo odvetnikov pri ocenjevanju pogojev zapor, v zaporu. Tu zato so pristojni drugi neodvisni organi, ki so pristojni za to. Potem, kar zadeva zaupnost jaz bi gospa Latford mogoče malo hitreje, zato ker moramo končati ta sestanek ob 12.30 in še nekateri so se prijavili. Torej, jaz bi bila bolj za formulacijo, da bi zaupnost definirali tako, da Ehm, mislim, da seveda lahko obstajajo tudi dvomi o primernosti odvetnika. E, torej, manj absolutna naj bi bila formulacija kot predlog gospe Antonescu. Eh, potem, kar zadeva izključitev prekrškov manjših kaznivih dejanj, svet eh, je mogoče pri tem šel malo predlje, ampak še nisem povsem prepričana, moram si ogledati besedilo. Mislim, da ima prav gospa Antonescu pri osmem. Uh, osmem predlogu spremembe, torej, da lahko podaja ta pravni nasvet tudi oseba, uh, ki je za to kvalificirana, ki pa ni odvetnik. In razen tega moramo biti zelo. Torej, telefonski nasveti tudi igrajo določeno vlogo. Mislim, da je gospa Antonisku pripravila zelo dobro izhodišče za to, da se doseže soglasje s svetom, ampak svet mora rešiti vprašanje, kaj V praksi pomeni pravica do odvetnika, torej kakšna je pri tem dolžnost države, da zagotovi praktično navzočnost eh, odvetnika vsem in ne samo tistim, ki, to, eh, ki si ga lahko plačajo še dva poročevalca v senci sta na vrsti in potem se je prijavilo tudi nekaj poslancov. Mislim pa, da se moramo držati predvidenega časa. Ob 12.30 moramo zaključiti pa dopovdanski sestanek. Najprej gospod De Jong, poročevalec v senci. Hvala, gospod predsednik. Bom zelo kratek. Hvala poročevalki. To je res zelo dobra osnova za nadaljne delo mislim, da je treba vzpostaviti ravnovesje med pravico do obrambe in potem tudi um, izvedljivostjo take ureditve. Zato se je treba vsi galotiti pragmatično in mogoče res bolje, če izključimo prekrške, manjša kazniva dejanja. Poročevalka je tudi upravičeno opozorila na to, da v začetni fazi zaslišanja osumljenca ali obdolženca, da je treba spoštovati določena pravila, tako da ni možna unaprejšna obsodba. Torej, treba je na vsak način zagotoviti možnost dostopa do odvetnika. Zaupnost tu. Uh, sem enakega mnenja kot poročevalka, nasplošno naj bi veljalo, da mora biti zagotovljena zaupnost. Torej tu ne moramo popuščati. Gospa Latford je menila, da so možne tudi situacije, ko eh, mogoče odvetnik eh, ne zbuja tega zaupanja, ampak to, ta predlog gospe Latford se mi ne zdi dober prvotni predlog, se mi zdi boljši. Ne zdi se mi dobro, da se vlogo odvetnika pri oceni eh, zapornih pogojev, da bi to izključili. Žal je bilo nekaj takih primerov, ko bi bilo bolje, če bi odvetnik imel možnost, da pa bi svoje mnenje. Včasih nastajajo težave zaradi pogojev v zaporu oziroma v priporu, potem kar zadeva vprašanje pravne pomoči. To je pomemben instrument. Seveda eh, moramo eh, zagotoviti pravico do pravne pomoči, se pravi, da eh, mora države tudi ponuditi odvetnika po uradni dolžnosti. Torej, moramo pa najprej vedeti, kaj, kako svet, svet gleda na to. In mogoče bi celotno vprašanje pravne pomoči si ogledali še enkrat bolj podrobno. Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz se želim najprej zahvaliti gospo, gospi eh, poročevalki in dobro, tudi za dobro sodelovanje. Želim povdariti nekaj točk, ki se nam zdijo pomembne. Na eni strani je to vprašanje navzočnosti eh, odvetnika pri zbiranju dokazov. Tu bi se seveda veselili, če bi formulacija bila malo bolj jasna. Potem vprašanje, da naj bi eh, odvetnik imel možnost upogleda v pogoje pripora, tudi to bi mogoče bilo treba še malo spremeniti. Mi bi se veselili bolj jasne formulacije, ki bi zagotovila dostop do ocene tih pogojev. Potem želimo pozoriti na naš predlog spremembe 21. E, pri katerem ostajamo in kjer gre za sodelovanje in tudi dvojno v obrambo, naprimer države, eh, ki izvaja določen ukrep, naprimer pri eh, nalogu, pri preiskovalnem nalogu. Torej, tudi v državi izvršiteljici naj bi imeli pravico do pravne pomoči. No, ampak zaenkrat se veselim nadaljnega sodelovanja. Hvala, gospod Kirko, prosim. Hvala, gospod predsednik. Kot pravnik. Nik, torej, jaz bom danes zelo kratek. Eh, želim povedati, da eh, podpiram temeljne načela. Eh, podal sem tudi nekaj prispevkov. Želim Eh, povedati nekaj o tem, kar je povedala gospa, Lady, eh, gospa Latford o eh, eh, vključitvi pravnih oseb, ki pa niso odvetnikov, ki pa niso odvetniki. Dostop do odvetnika je iz vidika Združenega kraljestva zelo jasno. Od, dostop do nekoga, ki je na pol pravno kvalificiran ali ki sploh ni eh, kvalificiran, ki samo dela za odvetnika, to je nekaj povsem drugega. In bojim se, da moramo tu biti bolj jasni in bolj oski pri eh, opredelitvah pojmov. In kar zadeva splošne stroške in ali stroški lahko postanejo breme za državo in odgovornost države, mislim, da moramo to vprašanje obravnavati zelo previdno in zelo pametno, kajti sicer, ker ne moremo obravnavati oziroma voditi pogajanj naprej, če nimamo jasnosti o tem, ampak eh, želim se na vsak način zahvaliti poročevalki za opravljeno delo. Hvala, hvala, da ste bili tako kratki. Sedaj pa so na vrsti še drugi poslanci in poslanke, ki želijo prispevati. Gospod Buzutil, prosim. Hvala, gospod predsednik. Želim eh, se tudi jaz zahvaliti gospe Antonescu za odlično opravljeno delo in tudi za uravnotežen pristop. To je pomembno vprašanje ne samo pri nas doma, kjer je to sprožilo določene kontroverze. Mislim, da se vsak, vsi strinjamo s tem, da moramo na vsak način upoštevati tudi pravno sodno prakso, Eh, sodišče za človekove pravice. To uh, mora biti naše izhodišče pri vsem. In ne smemo zapraviti te priložnosti, da uh, zagotovimo spoštovanje jasnih sodnih odločb, ki jih je sprejelo Evropsko sodišče glede dostopa do odvetnikov. V tem zakonodajnem postopku mislim, da je pomembno, da se osredotočimo na nekatere točke, tako kot so to storili tudi že kolegi. E, točke, ki so mogoče eh, predmet pomislekov in sicer najprej prekrški, manjša kazniva dejanja, Eh, ki naj bi bila izuzeta. Mislim, da je pomembno, da eh, ne smemo eh, nekako trivializirati te pravice s tem, da vključimo tudi vse, vsa manjša kazniva dejanja, potem v katerem trenutku nastopi ta pravica do dostopa do odvetnika. To je odvisno od tega, kdaj se nekdo ima za osumljenca torej, ko je nekdo obtožen uh, na sodišču, takrat je ta uh, pomoč na vsak način mora biti zagotovljena. Potem, ali ta pravica um, bi zavlačevala preiskave. Mislim, da je to zelo delika delikatna točka in uh, to moramo upoštevati in tudi tu je treba najti pravo balanso, pravo ravnovesje in končno pravna pomoč. Jaz sem bolj za eh, pristop gospe Antonescu, kar zadeva pravno pomoč in sicer v tem smislu, da zaradi občutljivosti pravne pomoči bi bilo bolje prositi komisijo, da pripravi specifičen predlog za ta predmet, kot pa da tu vključimo nekaj, kar bi lahko vodilo do tega, da um, bi preobremenili ta dokument in ta postopek. Seveda, če e, želimo zagotoviti dostop do odvetnika, potem moramo zagotoviti, da bo to pravico imel vsak, tudi tisti, ki so najbolj revni. Ampak ker je ta, to vprašanje zelo občutljivo, uh, in ker komisija tudi ima namen pripraviti predlog o pravni pomoči, mislim, da naj bi pri tem tudi ostali in da je to dobra uh, usmeritev, gospod Fos. Hvala. Pravica do odvetnika je bistven bistvena za pravični, kazen, pravičen kazenski postopek. In zato se mi zdi delo, ki ga je upravila poročevalka, zelo dobro, zelo uravnoteženo in previdno. In vsebinsko pozdravljam široko področje uporabe direktive, pa tudi, da se izključi eh, jo stroški za pravno pomoč. Želim eh, poudariti predvsem tri točki. Ehm, eh, torej gre za zaupnost, potem za oceno, za oceno eh, pogojev pripora. Eh, v bilateralnih pogovorih sporočeval, ko sem že večkrat rekel, da se s členom 10.2 in 13.3 ne strinjam povsem, kar zadeva uporabljivost dokazov, to se nanaša na eh, Eh, pristojnost držav članic in mislim, da je to treba prepustiti državam članicam. Kar zadeva za upnost, eh, predlog spremembe 36, seveda je srečanje med odvetnikom in eh, osumljencem, eh, da, da naj bi to bilo zaupno, to je jasno, ampak so tudi primeri, ko bi se lahko dopustilo izjeme. Če, na primer, obstaja sum, da je Eh, tisti, ki nudi pravno pomoč, nekako tudi eh, vključen v to dejanje ali tudi, če obstaja eh, nevarnost za svobodo ali življenje osebe. In potem še 42 in 30, 43 predlog spremembe, komisija predlaga, da bi odvetnik imel pravico oceniti um, pogoje za pripora. Poročevalka želi to izuziti mislim, da bi s tem pravzaprav povečali uh, varstvo in jaz ne vidim nobenega razloga, da tega ne bi postili v besedilo. Potem beseda svetu, uh, prekrški, bagatelni delikti. Se to smo izuzeli tudi pri prevajanju in tolmačenju. Mislim, da ni treba kriminalizirati vseh malenkosti. Uh, No, v glavnem se strinjam s predlogom komisije, pa tudi z zelo ambicioznim poročilom poročevalke. Hvala. Hvala, gospod Pirkar, prosim. Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz podpiram predlog gospe Antonisko, vendar predlagam tri spremembe. Prvič, predlog spremembe 28, tretji člen. Gre za to, da je treba nemudoma zagotoviti pravno pomoč. In tu pravimo, tako v predlogu komisije, kot tudi v predlogu poročil, poročevalke, pred začetkom zaslišanja strani organov pregona tu moramo, se moramo vprašati, ali ne bi bilo bolje, če bi rekli, da je treba pravno pomoč zagotoviti od začetka zaslišanja. Tako bi imel obdolženec, obdolženec možnost, da poroča iz svojih spominov in poda izjavo in ne šele potem, ko je prejel ustrezne nasvete pravnega pomočnika oziroma odvetnika. Seveda moramo najti pravo ravnovesje med pravico do pravne pomoči na eni strani in na drugi strani možnosti organov za pregon, da izvajajo učinkovite te preiskave v interesu žrtev. In mislim, da naj bi odvetnika pravno pomoč zagotovili od začetka zaslišanja dalje. Drugo, druga točka je povezana s prvo. In sicer pravni odvitnik po četrtem, točku, eh, po četrtem členu drugem odstavku mora imeti pravico spremljati zaslišanje in tudi postavljati vprašanja. Vendar tudi tu mora biti tako, da uh, se ne sme ovirati organov za pregon in zato naj bi dopolnili, to je moj predlog, da ima odvetnik pravico po zaslišanju strani organov za pregon postaviti dodatna vprašanja, torej po zaslišanju, torej najprej organ opravi svoje delo in potem lahko postavi vprašanja tudi odvetnik. Kar zadeva zaupnost, pa se strinjam s uh, Axlom Foslom, ki je rekel, da moramo biti malo kritični. Nasplošno je to že res, ampak uh, ne more pa to veljati za vsa srečanja. Predvsem ta zaupnost ne more veljati, če obstaja nevarnost dogovarjanja ali. Uh, uh, zamegljevanja oziroma skriba, za, zakrivanja dejstev. Torej, treba je predvideti tudi določene izjeme, tako da stik z odvetnikom ne vodi do eh, tega, da se nekako eh, prepreči zbiranje dokazov. Torej, s svojimi predlogi eh, poskušam doseči še večjo ravnovesje tega poročila torej s tem. Uh, gospa Lispek, če boste zelo kratki, potem se bo to še išlo. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama želim čestitati kolegici za odlično opravljeno delo. E, potem se ji zahvaljujem tudi zato, ker je podaljšala rok za amantmajo. To besedilo je zelo e, pomembno, ampak ne sme ostati samo neko lepo besedilo, ampak mora biti tudi eh, uporabno. In zato eh, je zelo pomembno, da imamo možnost uložiti svoje predloge sprememb in da imamo nekoliko daljši rok za to, zlasti, če si želimo imeti skupni sistem minimalnih standardov, se pravi minimalni sistem, ki pa, skupni sistem, ki pa bo vseeno omogočil našemu sodnemu sistemu postati učinkovit sodni sistem, ki bo tudi. Eh, znal zaščititi eh, pravice. No, druga stvar. V nekaterih državah članicah kazniva dejanja eh, pokrivajo zelo široko področje oziroma so zelo široko eh, opredeljena. In če bo uspelo najti ravnotežje in bo direktiva dejansko uporabljiva, potem bo treba najti način, kako to zagotoviti, tako da ne bodo vsa kazniva dejanja in prekrški eh, pokriti. V eh, Franciji imamo razliko med audition libre in garda vu, se pravi za, eh, sliš, med zaslišanjem pred prijetjem in po pridržanju. In želela bi, da bi nekoliko poglobili delo in da bi bolj razdelali razlike med preiskavami, ki so povezane s terorizmom ali eh, hudimi kaznivimi dejanji. V tem primeru bi bilo treba mogoče predvideti nekaj, kar bi omogočilo hitrejše delate. Potem pa eh, pravna pomoč, amandma 23 se sklicuje na eh, obstoječi akt in mogoče ne omogoča, da bi vse osebe, ampak absolutno vse osebe lahko uveljavljale svoje pravice do obrambe. In za razliko od kolega Kirkhopa, ki njega skrbi situacija v državah, ampak jaz mislim, da je cilj držav zagotoviti, oziroma smotr držav zagotoviti enakost vseh državljanov. In Eh, bom pa več povedala v svojih predlogih sprememb. Hvala. Sedaj bi pravzaprav že morali končati, ampak gospa Antonisko bo seveda še odgovorila, se odzvala na to razpravo. Prosim, da ste kratki. Hvala, gospod predsednik. Poskusila bom biti čim krajša. Najprej se želim zahvaliti vsem kolegicam in kolegom za prispevke in za opravljeno delo. Želim eh, ponoviti to, kar je povedala gospod Latford. Moramo upoštevati, da imamo standarde, ki jih je eh, določilo Evropsko sodišče za človekove pravice in ne moremo jih zanemarjati. Ne moremo imeti direktivo z nižjimi standardi, kot so ti. Imeli smo odločitev Saldus proti Turčiji, kjer je bilo rečeno, da je treba zagotoviti dostop do odvetnika v prvi fazi zaslišanja. Eh, zapisala sem se vse, kar so povedali kolegi o zaupnosti in o manjših kaznevih dejanjih, o prekrških. Eh, prepričana sem, da bomo dosegli eh, kompromis, kar zadeva člene 10 in 13 se moramo zavedati dejstva, da dokler obstaja n, eh, obveznost eh, zagotoviti pravico, mora biti tudi sankcija, če se te, ta pravica ne zagotovi. Torej, v osnotku poročila eh, moramo najti najboljšo rešitev, da pobižemo različne dejavnike. Potem uh, vprašali smo tudi za mnenje pravne službe, na to mnenje pravne službe še čakamo, kajti moramo najti najboljšo pot za to, da uredimo stvar, če se je uh, eh, osomljencu zabrnila pravica do dostopa do odvetnika. To, kar piše v predlogu komisije, je, da Eh, zbiranje dokazov, kjer odvetnik ni bil prisoten, se ti dokazi potem tudi ne smejo upoštevati. Kar zadeva eh, prispevek gospoda Albrehta, torej navzočnost odvetnika v času zbiranja dokazov, moram priznati, da je ta predlog spremembe še možno izboljšati, kar zadeva definicijo prededitev pojma odvetnika zdilo se mi je potrebno, da imamo tako definicijo, kajti direktiva in namen direktive je dostop do odvetnika in seveda ni lahko najti najboljše definicije, ki bi pokrivala vse pravne sisteme vseh držav članic, ampak poskusili bomo najti tako najboljšo definicijo. Hvala vsem za prispevke, upam, da mm, sem eh, s tem odgovorila na vaše vprašanja, seveda pa eh, ostajamo še naprej v tem dialogu. Hvala. Hvala tudi za vaš prispevek, hvala za opravljeno delo. Ehm, vsi člani so vas pohvalili, odbora so vas pohvalili. Torej, orientacijsko glasovanje ne bi bilo konec marca, eh, ampak predtem bomo imeli še nadaljno razpravo. Sedaj sledi sestane koordinatorjev. Predlagam, da ostanejo tu samo koordinatorji oziroma tisti, ki uh, smejo uh, biti prisotni na sestanku koordinatorjev